powoli będziemy zaczynać bo mamy dosyć Spoštovani kolegi, upam, da bi lahko kmalo začeli, pred nami je namreč eh, poln dnevni red. Bo pa zelo zanimivo danes. Opravičujem se, da me včeraj ni bilo na seji. In istočasno bi se rad eh, zahvalil gospodu De Castru za to, da me je včeraj nadomeščal. Danes eh, bomo govorili o mladih kmetih. Najprej je politične posledice po reformi 2013 o SKP. Včeraj sem bil na sestanku z mladimi kmeti v Poznanu. Tam jih je bilo 1500, to je bil res eh, odličen sestanek. Generalni, eh, generalni sekretar Kopaka, gospod Kožeka, je tudi sodeloval na tem sestanku. Pred pol leta sem jim obljubil, da bom sodeloval na tem sestanku in zato jih eh, res nisem mogel razočarati. Danes so z nami odlični gostje, ki jih bom eh, kmalo tudi predstavil. Najprej pa prisluhnimo študiji, ki smo jo eh, naročili. Mladi kmetje, izvajanje politike po reformi skupne kmetijske politike leta 2013. Kot veste, bo to eh, izboljšalo poročilo, ki ga pripravlja gospod Kaputo. Torej, to bo pomemben doprinos k temu poročilu. Študijo je pripravil konzorci trih različnih eh, univerz. Češka University of Life Sciences in potem Tehnološki center Češke akademije za znanost, ter James Hutton Institute iz Škotske. Raziskave je upravljal politični oddelek B. Namen te raziskave pa je, da pripravi pregled rezultatov te politike, ko gre za mlade kmete. Analiza opisuje glavne ovire, ko želijo mladi kmetje vstopiti na uh, kmečki trg in eh, opredeljuje različne možnosti izvajanja v državah članicah. Pozdravljam Lukaša Zagato iz Češke univerze in Lee Ann Sutherland iz James Hutton instituta. Torej najprej bomo prisluhnili našima strokovnjakoma, ki imata na voljo 20 minut časa. Potem pa bo potekala razprava, prisluhnili bomo tudi komisiji. Torej najprej dobi besedo komisija in potem eh, vprašanja poslancev. Kot rečeno, gre za zelo pomembno temo. Ampak več o tem boste povedala strokovnjaka. Lepo pozdravljam naša dva gosta, ki jih je povabil gospod De Castro oziroma pozdravljam tudi goste gospoda De Castra. Gre za skupino obiskovalcev, ki prihajajo iz severa Italije. Lep pozdrav in dobrodošli v našem odboru. Zahvaljujem se tudi profesorju De Castro, da je povabil ti goste, ki bodo sedaj prisluhnili razpravi. Tako sedaj pa res eh, predajam besedo gostoma, torej strokovnjakoma. Sama se odločita, kako si boste razdelila čas in kdo bo spregovoril prvi, ampak skupaj imate na voljo 20 minut. Um. Lep pozdrav, najlepša hvala, da ste naj povabili v vaš eh, odbor. Ime mi je Luka Sagata in prihajam iz Češke agronomske univerze v Pragi. Danes sem tukaj z Lian Sutherland iz inštituta James Hutton iz Škotske. Predstavljava naš konzorci za raziskave in boma predstavila poročilo, ki govori o izvajanju SKP v okviru mladih kmetov. To je rezultat dela v več kot treh eh, državah. Torej, sedem držav je sodelovalo v tej raziskavi in veliko kolegov je tukaj pomagalo. V tem času bi rad predstavil kratek opis namena tega poročila in metod, ki smo jih eh, uporabili. Torej, eh, več informacij tukaj. Z akademskega stališča je na voljo veliko informacij o tem, fenomenu mladih kmetov. Najprej smo v poročilu opisali, kaj točno je problem mladih kmetov. Potem pa naslednje poglavje stanje implementacije ter rezultati, ki smo jih analizirali v poročilu. In za konec še naši zaključki in priporočila, to bo predstavila kolegica Lijan Zatrelenta. Torej, najprej naj vas spomnim, kaj je bil namen poročila. Ugotoviti smo želeli, kako države članice Evropske unije izvajajo trenutno skupno kmetijsko politiko, ko gre za orodja, ki naj bi podpirala mlade kmete. Torej, mlade, ki naj začnejo z dejavnostjo na področju kmetijstva. Osredotočali smo se na strukturne rezultate. Kaj so največje težave, katere ovire so tiste, s katerimi se srečujejo mladi, ki želijo začeti s kmetovanjem. Na to smo se osredotočili in poskušali smo ugotoviti, kako obstoječi politični instrumenti odgovarjajo na ta vprašanja. Torej, kako mladim pomagajo, da bi eh, odpravili te ovire in začeli s kmetovanjem. Naše metode. Pri, opravili smo kvantitativno analizo z javnimi viri torej predvsem, ko gre eh, za eh, informacije na Eurostatu, poleg tega pa smo tudi analizirali načrte za eh, razvoj podeželja v državah članicah. Pripravili smo tudi študije primerov v sedmih državah članicah. Na tak način smo želeli uravnotežiti čas in sredstva, ki so bila na voljo za to analizo. Najprej nekaj besed glede eh, tega problema mladih kmetov. Prepričani smo, da je potrebno program mladih kmetov obravnavati iz celostnega vidika. Kaj to pomeni? Razumeti moramo, da je problem mladih kmetov v kmetijstvu povezan ne samo z staranjem prebivalstva, ampak tudi z drugimi pojavi. Pri tem gre predvsem za res prestrukturiranje kmetijskega sektorja, naprimer glaven, glavni trend v evropskem kmetijstvu je povezan z različno koncentracijo. Namreč eh, vse manj je kmetij v kmetijskem sektorju. V prejšnjem desetletju je izginilo več kot 3,5 milijonov kmetij v okviru obrti, ki so eh, in obratov, ki so na voljo znotraj kmetijstva. To vpliva tudi na situacijo mladih kmetov, namreč eh, za njih je potem na voljo manj zemlišč in situacija je tudi bolj zahtevna za njih. Naslednja stvar je dedovanje. Namreč eh, pri kmetijstvu kmetovanju, pri tem poklicu, eh, je zanimivo, da ponavadi mladi kmetje pač prevzamejo obstoječo kmetijo znotraj družine. In to je nekaj, kar je potrebno res upoštevati, če želimo analizirati situacijo mladih kmetov. Potem naslednje vprašanje, staranje prebivalstva kmetov. Tukaj imam še več informacij o tem vprašanju. To je tudi iz eh, torej iz političnega vidika zanimivo, da lahko razlikujemo med eh, mladimi kmeti in tistimi, ki vstopajo na to, v ta sektor. Del tega problema mladih kmetov je povezan z vprašanjem staranja. Tukaj je nekaj številk, ki kažejo na to, koliko kmetij upravljajo kmetje mlajši od 35 let in koliko kmetij torej koliko odstotkov kmetij upravljajo kmetje starejši od 55 let. Zanimivo je, da se te številke ne spreminjajo skozi leta. Obstajajo manjše spremembe, ampak samo za eno procentno točko ali dve. Kaj to pomeni? To pomeni, da ta problem mladih kmetov v kmetijstvu še naprej obstaja in se ne spreminja. Zanimivo pa si je ogledati posamezne nacionalne kmetijske sektorje v državah članicah. Ne gre namreč samo za odstotek, ki razlikuje mlade kmete in starejše kmete. Če želimo dobro oceniti to situacijo, moramo razmisliti o tem, kje se nahajajo kmetije, kako velike so in tako naprej. To je namreč pomembno za razumevanje tega, kako nujen je problem staranja prebivalstva na tem diagramu vidite, da obstajajo štiri skupine znotraj Evropske unije, ki se zelo razlikujejo, ko gre za problem staranja prebivalstva. Na eni strani vidite sklop držav, ki ima visoko število mladih kmetov. To je torej zeleni krok na desni strani. Po drugi strani pa imamo na levi strani skupino držav, kjer je velik odstotek starih kmetov in zelo majhno število mladih kmetov. Te so označene z rdečo. Če želimo razumeti, kako nujen je ta problem staranja, si moramo pa ogledati specifično situacijo vsake države članice posebej. Še nekaj, kar je zanimivo, je razlika med mladimi kmeti in novimi, torej novinci v tem sektorju. Razprava, ko gre za podporo mladim kmetom, je precej zapletena. Vsi mladi kmeti namreč ne vstopajo v ta sektor kot novinci. Večina mladih kmetov je podedovala kmetijo oziroma prevzela kmetijo, ki je že obstajala in ki jo je imel lasti nekdo v njihovi držini. Pripravili smo ta diagram, ki eh, kaže na razlike med tistimi, ki ki želijo vzpostaviti kmetijo na novo in med tistimi, ki so kmetijo podedovali. Kot vidite, gre tukaj za veliko razlik in zato je težko opredeliti ciljno skupino za podporo mladim kmetom. Tako, sedaj pa glede izvajanja teh politik. Kot veste, trenutno izvajajo, se izvajajo politike pod eh, prvim stebrom, gre za izplačila mladim kmetom, ki eh, so bila uvedena po reformi SKP 2013. Poleg tega obstaja tudi nekaj ukrepov iz drugega stebra, druga prioriteta pod naslov B. V naši raziskavi smo z kvantitativnim pristopom analizirali razlike in kako se ti ukrepi v posameznih državah članicah različno izvajajo. in eh, rezultati so predstavljeni na tem zemljevidu, podrobnejše informacije pa najdete v poročilu. Najprej izplačila mladim kmetom, to, kar se izvaja znotraj eh, prvega stebra. Približno 4 odstotke tistih, ki zaprosijo eh, za izplačila, dobijo izplačila mladim kmetom podporo. Torej. Države članice se lahko odločajo o določenih dodatnih pogojevanjih za izplačevanje in izvajanje te podpore. Tukaj gre za različne stile izvajanja v državah članicah. Večina držav članic torej uporablja omejitev največje velikosti kmetije v višini 90 hektarjev. Le nekatere države članice pa so se odločile za to, da omejijo velikost kmetije na manjše področje. Poleg tega se države članice lahko odločijo tudi glede lastne, um, lastnih zgornjih mej. In v poročilu lahko najdete podrobnosti o tem, kako se specifične države odločajo za izvajanje in kako se to spreminja skozi leta. Če si ogledamo drugi stebr, gre za prioriteto 2, fokusno območje 2, ki se osredotoča na mlade kmete. Ko smo opravili analizo, je postalo jasno, da države članice tukaj uporabljajo drugačne pristope glede na razdelitev in prioritizacijo podpore za mlade kmete. Seveda, odvisno od ukrepov, ki so na voljo. V tej razpredelnici vidite, da obstaja pet sklopov držav članic, pet skupin, ki smo jih eh, analizirali v našem poročilu. In kot vidite, je tukaj zelo različna količina proračuna, ki ga namenjajo mladim kmetom. Ena skupina držav članic je, se je odločila, da bodo več kot 10 eh, odstotkov proračuna RDP namenili podpori mladim kmetom. To je na levi strani. Potem pa imate na desni strani skupino držav, ki eh, namenja mladim kmetom manj kot en odstotek proračuna RDP. Težko pa je najti neko skupno značilnost, ki bi pokazala, kakšne so razlike med eh, stili izvajanja. Namreč države članice tukaj so zelo raznolike. V drugem stebru je najpomembnejši ukrep, ukrep, ukrep šest. Ta namreč eh, dobi 80 odstotkov tega P2B proračuna. Gre za ključni instrument, ki odgovarja na vprašanje mladih kmetov. Pod ukrep 6.1 se različno izvaja v različnih državah članicah. V poročilu piše, kakšne so specifike za izbrane države. Država se lahko sama odloča, kdo je upravičenec in pripravi posamezne kriterije glede najmanjše velikosti kmetije, največje velikosti kmetije in tako naprej. Pri izvajanju vedno zahtevajo tudi poslovni načrt, ki kaže na to, kako se bo to kmetijo upravljalo v naslednjih petih letih države članice tukaj uporabljajo različne kriterije za pripravo tega poslovnega načrta. Sedaj pa rezultati izvedenih eh, orodij. Imeli smo razprave v fokusnih skupinah v teh izbranih sedmih državah. Na voljo namreč ni nobenih kvantitativnih rezultatov, nobenih številk, ki bi bile na voljo, namreč eh, gre za prekratko časovno obdobje, v katerem se ti ukrepi izvajajo. Zaradi tega smo imeli razprave z mladimi kmeti, z političnimi svetovalci, z predstavniki združen kmetov in tako naprej. Ugotoviti smo želimo, želeli, kakšne rezultate prinašajo ta orodja strani upravičencev. Opredelili smo določene težave in izzive, s katerimi se srečujejo mladi kmetje. Največji problem je dostop do zemlišč, zaradi različnih trendov, ki sem jih eh, opredelil v poročilu, ko gre za problem mladih kmetov. Potem vprašanje pristojnosti in eh, konkurenčnosti mladih kmetov na malih kmetijah. Problem je tudi dostop do financ in pa veščine, ki jih potrebujejo za upravljanje kmetije. Omenil bi nekaj bolj zanimivih rezultatov, ki smo jih eh, odkrili v naši raziskavi. Največji izziv mladih kmetov je dostop do kakovostnih zemljišč. To je namreč vse bolj omejeno v Evropski uniji, zemljišča so vse bolj draga. Iz fokusne skupine smo ugotovili, da je obstoječa podpora, torej eh, podpora v okviru podpore mladim kmetom in eh, ukrepi iz drugega stebra, da to ni zadostno, da bi odgovorilo na, ta, na te težave. Trenutna podpora poveča konkurenčnost, namreč eh, izboljšuje sodelovanje z svetovalci in jim eh, omogoči dobro podlago za upravljanje podjetja v kmetijskem sektorju. Poleg tega se je izboljšal tudi dostop do kapitala in eh, obstoječih podpor. Splošne izkušnje v teh eh, izbranih državah članicah so, da trenutno obstoječi ukrepi po prvem in eh, drugem stebru so dobri in so dobro sprejeti. Ko gre za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, to je zelo priljubljen ukrep in v veliko državah se preveč mladih kmetov prijavlja za ta ukrep in žal ni dovolj finančnih sredstev za vse upravičence, ki se prijavljajo in želijo to podporo. V našem poročilu lahko najdete več informacij o tem, kaj pravijo deležniki glede upravnih zadev in glede tega, kako se podpora v eh, praksi razdeljuje v državah članicah. Torej toliko z moje strani, najlepša hvala, sedaj pa predajam še kolegici. Hvala lepa, Lukas. Sedaj pa bi se jaz v zadnjih petih minutah omejila še na naša priporočila. V poročilu smo zapisali 14 priporočil, jaz pa bi se osredotočila na tri sklope. Naše splošno sporočilo, kot je povedal že Lukas, je to, da je podpora dobro sprejeta. 180 tisoč mladih po vsej Evropi je že izkoristilo to podporo. Želeli bi si še povečanje finančnih sredstev, ki, je, ki so na voljo mladim v kmetijstvu. Kot je povedal Lukas, namreč je več ljudi, ki bi želeli to podporo in ki so upravičeni do nje, kot pa je na voljo sredstev. Po našem mnenju bi lahko storili še več. Namreč eh, največja ovira za mlade, ki želijo vstopiti v eh, sektor kmetijstva, je dostop do zemlišč. To ne pravimo samo mi, ampak tudi fokusna skupina AgriP, ki je opredelila podobno vprašanje in podobno težavo. Del te težave izhaja tudi iz neposrednih plačil in to bi bilo dobro preveriti. Kmetje dobivajo sredstva na podlagi tega, koliko zemljišč imajo in to povzroči naslednji učinek. Starejši kmetje ne želijo odprodati eh, zemlišča, zato ker je to na nek način njihova eh, pokojnina. Poleg tega se jim zdi, da je to dobra investicija, zaradi česar se višajo cene zemlišč, ker so ta zemlišča povezana z neposrednimi splačili. Torej, dobro bi bilo, da razmislimo tudi o nekakšnih schemah za to, da starejši kmetje opustijo svoje kmetije, da jih preprodajo. Tudi nevladne organizacije imajo tukaj eh, zanimive pobude, naprimer inkubatori za mlade kmete, združevanje zemlišč, eh, tukaj potem eh, scheme, kjer svetovalci povežejo mladega kmeta za starim kmetom, da se to znanje in zemlišče preda in tako naprej. Torej, razmisliti bi morali o drugih načinih za financiranje tukaj. Potem pa ta razlika med novimi eh, torej mladimi kmeti in novinci na tem, v tem sektorju. Povišati bi morali starostno omejitev na 45 let, zato ker ljudje dlje živijo in dlje tudi delajo. Poleg tega pa vemo, da traja dlje časa, da ljudje naberejo dovolj finančnih sredstev, da lahko vzpostavijo kmetijo. Jasen mora biti tudi namen, teh finančnih sredstev. Če želimo spodbujati mlade, da vstopijo v kmetijstvo, potem pet let ni zadostna. Eh, ni zadostno obdobje za prejemanje subvencij. Mladi, še sploh tisti, ki že prihajajo iz eh, kmečkega ozadja, začnejo zbirati sredstva že preden začnejo eh, za svojo kmetijo. Naprimer, začnejo kupovati živino, ki jo potem sezonsko premikajo, dokler nimajo dovolj denarja, da bi lahko kupili zemlišče. Torej, nima smisla, da imamo tukaj omejitve na pet let, to se nam zdi prekratko. Ne na zadnje, bi rada izpostavila še določene stvari glede eh, podpore novincem v prihodnosti. Tukaj je pomembno, da podpiramo te mlade pri pripravi poslovnih načrtov in eh, pridobivanju veščin. To je izjemno pomembno. Lahko bi se zastavilo tudi bolj široko pridobivanje veščin in usposabljanje. Poleg tega želim izpostaviti tudi, kako pomembno je mentorstvo in kako pomembno je, da se mladim prikaže različne poslovne modele. Obstaja tudi mreža, ki se ji reče Newbie v okviru obzori 2020. Ta bo začela delovati v januarju, ki bo, eh, mreža bo prepoznavala nove poslovne modele in jih sporočala mladim kmetom, ki jih to zanima. Toliko za enkrat, najlepša hvala, z veseljem bova odgovorila tudi na vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo začeli z vprašanji poslancev. Najprej bi dal besedo Sindri, izvoli. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Zdi se mi izredno pomembno, da vzpostavimo najboljše okoliščine za mlade, da imajo dostop do kmetijstva. Podeželje namreč izgublja veliko število ljudi. Omenili ste zelo pomembna vprašanja. Spremljanje mladega kmeta, ko začne z dejavnostjo. Torej, da povežemo kmeta, ki se želi upokojiti, s kmetom, ki želi začeti z dejavnostjo. Pomembno je tudi, da identificiramo težave glede dostopa mladih do zemlišč. Vsa ta vprašanja je treba upoštevati. Poleg tega bi rada omenila še dodatna vprašanja. Če je rešitev v tem, da podaljšamo starostno dobo ali da pomagamo pri vključevanju. Omenili ste namreč problem, da zato, da mladi ne začnejo s celotnim postopkom naenkrat, bi lahko pomoč porazdelili na postopen način. In opažamo tudi težave, ki jih opažamo v Galiciji. In to je vključevanje mladih v kmetijski sektor. Ne vem, če ste vi že upazili v vaših analizah takšne situacije. Naprimer, ko podedujejo določeno kmetijstvo in starši prenesejo na otroka pravice do plačil, lahko pride do kupoprodajne pogodbe, čeprav se to ne proda v resnici in morajo za to plačati 15 odstoten davek. Če gre za zelo majhne kmetije, ki ima zelo malo dohodkov, cene iz, iz eh, izdelkov in pridelkov so ravno tako nizke, to predstavlja velik problem. Imamo tudi tretjino pomoči. Torej, tudi tretjina pomoči, ki jo prejme mladi kmet, gre za davke. Torej, Če mladi kmet oziroma kmetica dobi pomoč za začetek dejavnosti, mora že prvo leto plačati 5000 evrov davkov. Torej, kaže, da na mesto, da omogočimo vključevanje mladih v dejavnost, jim postavljamo vse mogoče ovire. Če imamo pomoč za to, da bi financirali samo upravo, ali je ta pomoč dejansko namenjena mladim kmetovalcem? Mladi v Galiciji to doživljajo zelo hudo in zato doživljajo tudi stiske. Ja, prosim vas, da ne ponavljate enakih eh, vprašanj in da ne navajate enakih eh, komentarjev, namreč ob desetih bomo nadaljevali z javno predstavitvijo o tem vprašanju. Takrat pridejo gostje iz eh, računskega sodišča tudi in sedaj se je že prijavilo 15 poslancev. Torej vsak prosim, da lahko spregovori le minuto, minuto in pol. Hvala lepa. Kljub krizi kmetijstvo privlači mlade. To je morda presenetljivo, kajti govorimo o številnih pomankljivostih, ampak vendarle mladi imajo zanimanje. Eh, problemi mladih pa ne eh, izhajajo iz eh, <clears throat> ne zanimanja, ampak iz težav z, z pridobivanjem zemlišč. Tako da je to tisti vidik, na katerega bi se morali osredotočiti s podporo na tem področju. Vendar pa je to uh, v pristojnosti držav članic. Uh, potrebno bi bilo razviti različne možnosti za nakup in prevzem zemlišč za mlade, ki želijo kmetovati tu bi lahko uvedli nek uh, nov režim in kot je dejal gospod Fenon, znam francoski uh, pisatelj, je, uh, da zemlja priživi uh, na račun uh, otrok, ki žanjajo sadove. Hvala, Albert Tess. Ja, Najlepša hvala. Hvala lepa tudi obima gostoma za to predstavitev. Včeraj smo sprejeli poročilo v eh, našem odboru, ki je zadevalo tudi mlade kmete in nekatere države članice so prosile to, da se tukaj eh, zviša jo izplačila iz 25 eh, na 50 odstotkov. Včeraj smo sprejeli tudi to, da mladi kmetje, ki so, spre, ki so prevzeli kmetijo že pred nekaj časa, lahko to podporo dobivajo vse eno pet let. To sta dve zelo pomembni odločitvi za mlade kmete. Kaj menite o tem? Izplačila iz prvega stebra pa se meni ne zdijo najbolj eh, ciljno usmerjena. Namreč eh, mladi kmet dobi od staršev popolno kmetijo, kjer je že vse eh, dobro, torej kjer je, so naložbe že vse izvedene, po drugi strani pa nekdo, ki prihaja kot nov ki vstopa v ta sektor, dobi kmetijo, ki potrebuje še ogromno investicij, oba pa dobita enako podporo. Nek mladi kmet eh, na Bavarskem lahko uh, vzame svojo, uh, lahko gre na banko in dobi kredit, kjer dobi 0,2 odstotka obresti na ta kredit, no, če greste pa v, eh, na Hrvaško, tam pa mladi kmetje za kredite plačujejo 7-8-procentne obresti. Kako bi lahko sedaj uskladili te razlike, da bi imeli eh, mladi kmetje bolj podobne pogoje? Toliko za enkrat, eh, bom pa imel kasneje verjetno še več komentarjev. Hvala. Gospa Petir, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za predstavitev, ki smo jo pravkar slišali. Želela sem eh, dodati to, da je poročilo računskega sodišča pokazalo, da kljub veliko naložbam, ki eh, smo jih videli v ta sektor in predvsem v mlade kmete, ni prišlo do sprememb med generacijami, torej da se kmetije niso pomladile. Prav zato potrebujemo nove ukrepe, ki bi uspodbujali mlade kmete, da prevzimajo kmetivje. Kmetje v, na Hrvaškem imajo veliko problemov z dostopi do zemlišč, poleg tega morajo plačevati zelo visoke obresti za posamezne kredite in zanima me, ali bi komisija lahko našla kak način za to, da zniža obrestne mere v državah kot je Hrvaška, kjer so obrestne mere izjemno visoke. Strinjam pa se tudi z pomisleki, ki ste jih podali na koncu. Namreč, da bi bilo potrebno zvišati starostno mejo na 45, ter da moramo razlikovati med mladimi kmeti in novinci, ki vstopajo v ta sektor. Zanima me, kakšne predloge imate tukaj, lahko bi morda povedali kakšno besedo ali dve o tem vprašanju, tako da bi lahko našli bolj pozitivno rešitev. Najlepša hvala. Gospod De Castro, vaš predlog znotraj omnibusa je zelo dober, tako da eh, vas prosim, če imate vi kakšen konkretni predlog tukaj. Farmers. Če bi celotno kmetijsko površino nacionalizirali in bi kmetje potem najemali zemljo, bi lahko imeli takšne scheme, vendar pa to pač ni tako. Komisija sprejema zelo komplicirane ukrepe glede tega, kdo je, kvali, je kvalificiran kot mladi kmet in kdo ne. Zelo privlačno je za starejšega kmeta, da postopoma zmanjša svojo dejavnost. Samo dvakrat na leto lahko lahko delate in dobite pomoč. Socialni mediji, družbeni mediji bi lahko tukaj pomagali, vendar pa zato potrebujemo malce podjetništva. Obstaja razlika na eh, tem področju in eh, Moj sin eh, ve, da se bom leta 2019 upokojil in eh, sin že čaka na to. Sedaj veliko kmetij prevzemajo velika gospodarstva, imajo več tisoč um, akrov in um, kaj ti tako stroji najboljše delujejo. Moramo poskrbeti, da imajo mladi kmetovanje za dobro priložnost, zato spodbujamo vse mlade kmete, da vstopijo v ta sektor. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, rada bi se navezala na to, kar smo pravkar slišali. Mi imamo projekt organizacije nizozemskih mladih kmetov in eh, mladi kmetje se povežejo z starimi kmeti, torej z tistimi, ki želijo zapustiti ta sektor. Združiti moramo te ljudi in eh, ni dovolj, da mi sprejemamo zakonodajo in pravila. Mi moramo predvideti tudi, kako lahko ta prehod izboljšamo. Potrebujemo tudi eh, pod, finančno podporo. Poleg tega pa moramo podpreti družbe, ki so tukaj že aktivne, tako da lahko dobre ukrepe eh, na koncu podpremo. Pri mladih kmetih obstaja veliko zavedanja eh, glede proizvodnje eh, živil in tako naprej, tako da so to vse pristopi, ki jih lahko res potemo. Najlepša hvala, gospod Vandenkandenar. Najlepša hvala, gospod predsednik. O tem sem se pogovoril z raznimi organizacijami mladih kmetov v moji državi. Pridružujem se vam glede tega, da je treba pregledati sistem neposrednih plačil. Imam pa vprašanje, kakšna je učinkovitost finančne pomoči oziroma smotr, smotrnost porave teh sredstev. Zanima, mas, zanima nas, kako kakovostna je uporaba se teh sredstev, kakšen, kakšne je povračilo in v primerjavi z drugimi finančnimi inštrumenti, kakšen je najboljši način za uporabo sredstev in drugo vprašanje je treba povezovati veščine in znanje s kakovostjo porabe sredstev. Mogoče znanje kmeta vpliva na boljšo porabo sredstev. Torej, s tem v povezavi tudi vprašanje, če se splača ulagati v veščine kmetov, gospode Kastra. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem strokovnjakom za predstavitev. Ravno včeraj smo glasovali o kmetijskem svežnju v uredbi Omnibus oziroma v okviru neodvisne uredbe v povezavi z Omnibusom. V tem svežnju smo ponudili vsem mladim, da prejmejo ta predvideni top-up v prvih petih letih, ko začnejo z dejavnostjo. To je bil predlog, ki je sedaj postal resničnost. Torej, in eh, ponujemo možnost za 25 do 50 odstotkov, ponujemo ta top up in tako mladi kmetje dobijo možnost dostopa do pomoči. Tudi zadruge in organizacije mladih kmetov bodo dobile dostop do teh pomoči. Ne vem, kaj vi menite o tem. Mogoče imate kakšen predlog glede naslednje na prihodne skupne kmetijske politike. Najlepša hvala. Govorili ste o dostopu do zemljišč. To je v resnici velik problem. Omenili ste tudi potrebo po tem, da bi spremenili schemo plačil glede na hektar. To seveda zahteva tudi naložbe in to predstavlja velik politični izziv. Zato moramo poskrbeti, da teh ovir pri dostopu do zemlišč za mlade ne bo več. Svetovanje je pomembno, vendar pa to ni dovolj. Ko gospodarstvo prevzame mladi kmet, je treba spremljati to mlado osebo, svetovanje pa ne pokriva vseh vprašanj in težav. Za to spremljanje pa potrebujemo tudi finančno podporo. Omenili ste staro so 40 do 45 let. Ne vem, če bi bilo treba podaljšati to obdobje še posebej, ko gre za nove kmetovalce, ki začenjajo z dejavnostjo. Treba je porazdeliti pomoč in pogledati, kdaj v katerem trenutku nekdo začne z dejavnostjo. Imamo osebe, ki so stare 40-45 let in ki se šele potem začnejo ukvarjati s to dejavnostjo. In še eno vprašanje, omenili ste statistike, statične podatke za starost pod 35 let in nad to starostjo imamo torej obdobje, kjer starejše generacije sodelujejo z mlajšimi generacijami. Eh, ste to upoštevali pri vaših statističnih podatkih, gospa predsednica McGuinness? Najlepša hvala. Pozitivno je, da je nekaj teh pobud pozitivnih, omenili ste nekaj izzivov. Ko ste govorili o viri dostopa do zemlišč, kar je povezano z neposrednimi plačili, kakšen je vaš predlog, kako bi lahko to težavo odpravili? Omenili ste tudi sistem za izstop, lahko kaj več poveste o tem. In še tretje vprašanje imamo pilotni projekt za mlade kmete na Irskem in 5000, 25 tisoč hektarjev, kot kažejo študije, pomenijo 182 transakcij, ko gre za prenos zemlišč. To bi lahko pomenilo zelo dober začetek. Kakšna je vloga držav članic glede obdavčevalnih sistemov za to, da bi lahko pomagali mladim kmetom? Najlepša hvala. Grazie, eh, grazie, president. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil obima strokovnjakoma za predstavitev in za študijo. Ta analiza samo potrdi našo zaskrbljenost. Stvari so se zelo malo spremenile v zadnjih letih in kljub vsemu trudu zakonodajalcev rezultati niso zadovoljivi. Še vedno imamo delež mladih kmetov, ki dosega skolj 6 odstotkov. Omenili ste izzive, kot je dostop do zemljišč, dostop do posojil, tudi to je zelo pomembno vprašanje, zato da bi mladi dobili priložnost in prihodnost v kmetijstvu. Treba je premisliti o novih ukrepih. Potrebujemo nove rešitve, zato da bodo mladi kmetje lahko živeli od kmetijstva. V mojem poročilu bom izpostavil nekaj teh predlogov. Gospod eh, predsedujoči, prosim, pustite mi malce več časa. Komisija ne more ukrepati, ko gre za zakonodajo v povezavi s trgom zemljišč. Vseeno pa bi rad tukaj izpostavil nekaj predlogov za to, da vidimo, če obstajajo kakšne možnosti. Kot prvič, treba je spodbuditi pobude na področju razvoja podeželja za to, da bi spodbudili mobilno zemljišč, naprimer sodelovanje z bankami in ustvarjati nove podjetniške modele, poslovne modele, za to, da bi lahko spostavili nova partnerstva med eh, kmeti in sprejemati nacionalne politike, ki bi bile bolj aktivne. Aktivne, ki bi upoštevali priporočila Evropske unije, da bi upoštevali tudi najboljše prakse. Se vam zdijo ti predlogi dobri? Najlepša hvala. Gospod Andrew. Hvala, gospod predsednik. Sam bi se prav tako zahvalil obema govornikoma za predstavitev. Štiri kratke pripombe imam, bolj na splošni ravni, kar zadeva vprašanje eh, kolektivne organizacije kmetov kakšne so razmere v različnih državah. Mislim, da je to nekaj, kar bi se lahko uh, poglobili, uh, eh, kaj ti obstajajo določene zahteve, kar zadeva zaposlovanje, kar zadeva metode. Eh, in vse to je lahko omejujoče in ovira odločitev mladih. Mislim, da je to element, ki je lahko bistven tudi v prihodnje, potem kar zadeva usposabljanje. Tudi to je pomemben vidik zlasti v prihodnjih letih, kajti konec koncev gre tu za neka temeljna eh, znanja, temeljno usposabljanje, kar je v središču prihodnjega kmetijstva. Potem pa so tu še nove tehnologije, nova znanstvena dognanja, ki prav tako igrajo pomembno vlogo. E, tudi to bi morali vključiti v prihodnjo reformo politike. E, no, rečeno pa je že bilo, da e, zemlišča niso v pristojnosti držav članic, ampak vendarle bi morali najti nek način, neke metode, s katerimi bi lahko tudi to področje uredili. Eh, sicer pa se strinjam, da je potrebno v prihodnje razlikovati med mladimi kmeti in novinci v eh, kmetijstvu. Potrebujemo eh, več novincev in seveda tudi več mladih, vendar pa je pri tem potrebno upoštevati specifike enih in drugih. In zato me veseli, da ste podali tudi predloge v zvezi s tem. Hvala. Gospod Flanagan, najlepša hvala. Zelo zanimiva predstavitev izpostavili ste nekaj pomembnih predlogov, da bi podaljšali ob zarostno obdobje lojdeli 45. leta, da bi pomoč dobivali v obdobju pet let. Dobili smo tudi poročilo iz računskega sodišča v odboru za nadzor nad proračunom. Sem član v tem odboru in videli smo, da smo na tem področju porabili ogromno sredstev, ni pa prišlo do generacijske pomladitve kar pomeni, da moramo premisliti, zakaj gre. Sredstva izkupne kmetijske bolite so ogrožena. Tisti, ki nasprotujejo tem sredstvom, s tem dobijo dober argument za nasprotovanje te pomoči. In še cena projektov zakaj bi se mladi odločali za dejavnost, kjer ne morejo nič zaslužiti, bi lahko zagotovili dobiček, preden dobijo dostop do pomoči. To je osnovno načelo. Kolegi so omenili tudi omnibus, kar pomeni, da bi s tem zagotovili pet let pomoči za mlade. Nažalost pa je svet zahtev zahteval, da bi besedilo spremenili šel v mej in zelo me je sram, da je ta predlog prišel iz moje države. Ne vem, zakaj so se tako odločili, če si želijo generacijske pomladitve. Vidimo, da veliko težav na irskem izhaja iz naše vladanje. Oui, merci, monsieur le Président. Je crois que... Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je nujno ustaviti eh, rast velikosti kmetij. Eh, ponavadi gre tu na, eh, na račun sosednjih zemlišč, tako da se količina kmetijskih zemlišč povečuje in so se nekatere kmetije povečale tudi do dvakrat. Eh, pravzaprav. Eh, gre tu predvsem za um, finančne špekulacije in to moramo ostaviti zato, da se bodo mladi laže vključili v ta poklic. Vsekakor je nujno, da Evropa ohrani interes za ta vprašanja in da hitro oblikuje predloge za to, da bo ohranila kakovostno kmetis, družinsko kmetovanje. Sicer bomo imeli zgolj samo še neke ogromne farme, ki pravzaprav s kmetijstvom v njegovem bistvu nima več nobenega opravka. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bi prosil naša strokovnjaka, da v petih minutah odgovorita na zastavljena vprašanja. Če bo treba, vam bom namenil malce več časa. Okay, thank you very much. Najlepša hvala. sestavila sva seznam ključnih vprašanj in skušala bova na hitro odgovoriti na ta vprašanja. Prvo vprašanje je vprašanje povezano z eh, obdavčevanjem, ko gre za dedovanje kmetij. S tem v zvezi nimamo podrobnih podatkov, vem pa, mm, da smo na Češkem ugotovili v drugi raziskavi, da je obdavčevanje izredno pomembno na češkem smo spremenili obdavčevanje podedovanja oziroma prenosa kmetijstva, da to ni več obdavčeno tako kot prodaja. Zelo smo sva vesela, da sva videla vprašanje glede veščin in znanja. V to je zelo dobro vlagati. čeprav se potem izkaže, da zaslužek ni dovolj dober, bo kmet vseeno imel že pridobljeno znanje in veščine. In še svetovanje. In če je to pomembno, imamo veliko storitev za opcije mobilnosti zemlišč, imamo več svetovalnih služb, ne samo na Irskem, ampak tudi v Angliji enak oziroma podoben pristop staja tudi na norveškem. Da bi financirali svetovanje je dobro, treba pa je tudi poskrbeti za podjetniško izobraževanje na podeželju. Hvala. Um, In sprememba glede neposrednih plačil v naši študiji smo gotovili, da je to zelo pomemben inštrument finančne pomoči za mlade kmete. Deležniki spodbujajo uporabo teh eh, plačil in sredstev, čeprav mogoče povzročajo druge neželjene posledice, kot je dvig cen zemlišč in pa težave v zvezi z izstopom, kar pomeni, da neposredna plačila spodbujajo starejše kmete, da ne predajo svojih gospodarstv. Želite še kaj dodati glede sprememb neposrednih plačil, da bodo bolj privlačna in leži mogoče v tem, da bi omejili plačila. Če boste omejili celoten znesek, to ne opogumlja naložbenikov, da bi zbirali preveč zemlič na kup. Novi kmetje, ki se poslužujejo dejavnosti, eh, je zainteresiranih za določene dejavnosti in zato je treba omejiti neposredna plačila. In še ena pripomba. Jasno je postalo v poročilu računskega sodišča, da je najpomembnejše vprašanje definicija rezultatov te pomoči. V študiji smo ugotovili, da imamo štiri splošne cilje tega mehanizma za mlade kmete in da teh ciljev naenkrat ni mogoče doseči. Odvisno je od izvajanja v določeni državi članici. Gre za pomembno vprašanje. Ni namreč jasno, kaj mladi kmet mora storiti glede tega. Jasno pa je, da to ni pripomoglo k generacijski pomladitvi. In glede posekanja na trg zemlišč, To je vprašanje, ki poteka na nacionalni ravni. Zemlišče pa je prodajno in tržno blago kot katerokoli drugo. Vse države članice lahko posegajo v, na trg zemlišč glede dovoljen za bivanje in pravila glede predaje oziroma prodaje zemlišč. To je v rokah nacionalnih vlad, da se odločijo, kako to storijo. V nekaterih primerjih pa obstajajo določene umitve. In še. Zadnje vprašanje, to je dedovanje gospodarstv. V našem poročilu lahko najdete glede različne načine dedovanja in kako kompleksno je vprašanje v določenih državah članicah, kar je povezano s tradicijo, z gospodarskim stanjem kmetijskega sektorja in tudi z drugimi dejavniki. Jasno pa je, da moramo pogledati možnosti za zgodnje upokojitve. V našem poročilu piše, da je to vprašanje treba preučiti. Kajti problem mladih eh, kmetov ni samo povezano s tem, da bi več mladih bilo prepravljenih prevzeti kmetijska gospodarstva, ampak tudi z vprašanjem, da so starejši kmeti pripravljeni na predajo gospodarstv to vprašanje je zelo pomembno. Gre za vprašanje, če so sredstva učinkovito uporabljena. Če si pogledamo sedanjo situacijo, te situacijo ne moremo primerjati situacijo, kjer eh, sredstev ni. En zaključek je, da mm, vpliva ni, druga možnost pa je, da ohranjamo status quo in da če te pomoči ne bi bilo, bi bila situacija še slabša. Dziękujemy. Naprawdę świetna prezentacja. Najlepsza chwala. Predstavitvi sta bili zelo dobri. Danes imamo celo vrsto predstavitev. Na voljo imate gradivo, ki ste ga pripravili. Dobili smo tudi odgovor na vsa naša vprašanja. Sedaj pa Gremo na predstavitev o izvajanju politike za mlade kmete po reformi skupne kmetijske politike in tudi grede generacijske pomladitve. Ja. Imeli bomo predstavitvi Janoša Vojcehovskega iz Evropskega računskega sodišča. Pripravil je poročilo, ki temelji na reviziji. Slišali smo ga že pred včerajšnjem v odboru za nadzor nad proračunom. Naš drugi Gost pa je gospod Rok Roblek, ki je svetovalec iz slovenskega kmetijskega ministrstva, znam, ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Prosim, da pridete k nam. Vsakdo ima na voljo 8 do 10 minut, potem pa boste dobili čas za vprašanja. 10 minut Torej, spoštovana gospoda, začel bo gospod Vojcehovski, potem pa bo dobil besedo gospod Rok Roblek Slovenije. Gospod Vojcehovski, najlepša hvala. Ladies, uh, najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje. V obdobju 2005 do 2013 se je število mladih eh, kmetov zmanjšalo 14,5 milijona kmetov na 10,7 milijona kmetov. Izgubili smo skoraj 4 milijonov kmetov v desetih letih kar pomeni, da izgubimo 14 tisoč kmetov na leto, več kot 30 eh, eh, tisoč kmetov eh, na mesec in 10 tisoč na dan. Torej, šest kmetov se je v tem času, ko smo tukaj, odločilo za to, da zapustijo to dejavnost. To je resen problem. To smo pokazali in zapisali v našem poročilu, ki smo ga objavili junija letos. Gospod Flanagan je že omenil to poročilo. Poročilo smo predstavili v odboru za nadzor nad proračunom. Predstavili pa smo ga tudi julija v odboru Agri. Naj vam predstavim nekaj najpomnejših podatkov iz tega poročila. Tukaj eh, vidite problem zmanjšanja števila kmetov v vseh starostnih skupinah. Na dnu v grafu vidite v modri barvi populacijo mladih kmetov. Gre za statistično kategorijo starostne skupine mlajše od 45 let. Tukaj imamo samo 21 odstotni delež kmetov. Skoraj 80 odstotkov evropskih kmetov je starejših od 45 let. To je zelo resen problem. Tukaj na tem grafu vidite prikazano obdobje finančnega obdobja od leta 2007 do 2013. Tukaj vidite populacijo mladih kmetov in da se je število mladih znižalo z 3,3 milijona na 2,3 milijona. To je modra linija. Rdeča linija pa kaže, Število kmetijskih gospodarstv. Površina se je povečala iz uh, eh, 51 na 54 eh, tisoč hektarjev. Vendar pa se je površina mladih kmetovalcev znižala 57 milijonov hektarjev na 51 milijonov hektarjev v sedmih letih. In na tem grafu vidite prikazano težavo staranja evropskih kmetov. V sredini imate starostno strukturo v družbi, v populaciji. Tukaj vidite, da imamo manj kot 40 odstotni delež ljudi mlajših od 45 let. Modra linija prikazuje starostne skupine med zaposlenimi na splošno. tukaj imamo skoraj 50 odstotkov zaposlenih, ki so mlajši od 45 let. Zelena linija pa prikazuje 21 odstotni delež mladih kmetov. Staranje evropskega kmetijstva je resen problem. V našem poročilu vidite zelo zanimive podatke, mogoče tega ne vidite dobro um, v tej preglednici. Tam vidite informacije v zvezi s situacijo v vseh državah članicah. Situacija se razlikuje glede na državo članico. Imamo samo dve državi članici, kjer je delež najmlajših kmetov, torej mlajših od 35 let, višji od 10 odstotkov. To sta Avstrija in Poljska, samo dve državi članici. Torej, več kot 10 odstotkov mladih kmetov, mlajših od 35 let. Na desni strani vidite deleže kmetov, ki so starejši od 65 let. Torej, delež najstarejših kmetov samo v treh državah članica je delež najstarejših kmetov nižji od 10 odstotkov. To so Nemčija, Avstrija in Polska. V nekaterih državah članicah je delež najstarejših kmetov, torej starejših od 65 let, okrog 40 odstotkov, na portugalskem jih je celo več kot 50 odstotkov. Z rdečo smo označili države članice, kjer opažamo rahlo izboljšavo v zadnjem obdobju od leta 2007 do 2013. Vendar pa gre za manjšino. V večini držav članic je bila situacija leta 2013 slabša kot leta 2007. V Nemčiji, na primer, se je delež kmetov mlajših od 45 let zmanjšal z 36 na 26 odstotkov. V Franciji z 32 na 28 odstotkov. Opazili smo rahlo izboljšavo v Bolgariji, na Polskem, na Slovaškem, v Sloveniji in v Italiji. Nasplošno pa ne opažamo pozitivnih posledic eh, skupne kmetijske politike na starostno strukturo kmetov. Zelo pomembna informacija v naši reviziji. Nismo ugotovili nepravilnosti ali zlorab pri kmetih na kmetijskih gospodarstvih. Gre za, predvsem za eh, logiko posredovanja. V našem poročilu kažemo nekatere zglede. Imamo mladega kmeta, ki ima več kot 500 hektarjev, je prejel 100 tisoč evrov v obliki neposrednih plačil in prejel je 3000 evrov več, če je mlad. To pomeni pomoč, vendar pa nima vpliva na generacijsko pomladitev. Tako bom zaključil. V našem poročilu najdete še nekaj takšnih primerov. Gospe in gospodje, najpomembnejši politični zaključek Ne bom se spuščal v priporočilo, vendar pa splošno priporočilo se glasi. O prihodnosti skupne kmetijske politike je treba razpravljati ne samo v okviru perspektive sedmih let, ampak dvajset let razpravljati je treba o tem, kakšno kmetijstvo si želimo v dolgoročni perspektivi, ne samo v naslednjih sedmih letih. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rečete, dostojuje bi. Najlepša hvala. Preučili bomo vse podatke, ki ste nam jih dali na razpolago. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Roblek iz Kmetijskega ministrstva Slovenije. Izvolite. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala lepa za povabilo. Eh, kot sem bil predstavljen, sem Rok Roblek, prihajam iz Slovenije. Prej sem se aktivno ukvarjal z nevladnimi organizacijami mladih kmetov, sedaj pa skrbim za program razvoja podeželja v Republiki Sloveniji, tako da že kar nekaj časa spremljam eh, zadeve, kar se tiče sprememb skupne kmetijske politike in upam, da bom lahko podal danes neka razmišljanja, kar se tiče izvajanja ukrepov za mlade prevzemnike v Republiki Sloveniji. Ključno vprašanje, ki je bilo naslovljeno, da se pričakuje seveda danes odgovor oziroma prispevke, je, ali ukrepi prispevajo k generacijski pomladitvi oziroma ali odgovarjajo na fenomen starajoče se populacije. Eh, sprehodimo se samo malo skozi ukrepe, da vidimo malo ozadje v Sloveniji. Upravičenec za program razvoja podeželja je mlad kmet, ki je star od 18 do 40 let, je izobražen in ima zadovoljive delovne izkušnje. V oblikovanju cikla implementacije ukrepa smo se srečali z tremi ključnimi vprašanji. Kaj pomeni vzpostavitev kmetije? Kdo aktivno kmetuje? in pa na kakšen način bomo mlade pritegnili v sektor in jih v sektorju ohranili. Torej, kako mlade zanesljivo usedlat v njihov položaj, ki ga prevzemajo. Ukrep vsebuje ključne vstopne pogoje, eh, vstopni pragovi se večinoma merijo v kmetijskih zemljiščih ali v živalih, pomoč pa se dodeli za tri leta in na podlagi poslovnega načrta če je seveda izobražen in izpolnjuje tudi ostale pogoje, da zadovolji ukrepu. Finančna pomoč se nameni v dveh stopnjah in sicer 45 tisoč evrov, če se mladi kmet zaposli na kmetiji in 18 tisoč 600 evrov, če se mladi kmet ne zaposli na kmetiji. Obdobje trajanja je tri leta, plačilo pa je v principu 70% ob oddaji vloge in 30% ob zaključku. Na prvem stebru izvajamo obvezni ukrep, tako imenovani top up za mlade prevzemnike, kjer imamo približno sedem tisoč oziroma štiri tisoč mladih kmetov, to je približno sedem odstotkov vseh prejemnikov neposrednih plačil in izkoriščamo zgornjo mejo, to se torej izkoriščamo teh teh petindvajset procentov povprečnega plačila v sloveniji ki pa ga moramo še celo zniževati zaradi tega da dosežemo povprečje ovojnice ki ne sme presegati dveh procentov za ta ukrep ko smo načrtovali ukrepe za mlade prevzemnike smo kmalu ugotovili tudi že v obdobju dva tisoč sedem dva tisoč trinajst da preprosto ukrepi kmetijske politike niso vse potrebno je razmišljati integrirano treba je imati integrirane pristope znotraj ukrepov. Tako naprimer mladi kmetje pri podukrepu za pomoč za zagon dobivajo dodatne točke, če so v naprimer okoljskih ukrepih, dobivajo više stopne podpore, če so v investicijskih ukrepih. In seveda kot zadnjo bi izpostavil, da smo v letu 2014 napisali akcijski plan, akcijski načrt za mlade kmete, ki vsebuje davčno zakonodajo, kot tudi mehke družbene zakone, da poskušamo privabiti mlado generacijo na celostni način. Če se premaknem na eno tako razmišljanje o tem, kaj ukrepe prinašajo in če izpostavljamo neke prednosti in slabosti, se prednosti predvsem v našem primeru vidijo kot eh, zadostne podpore, torej sredstva so sorazmerno visoka, Uh, ukrep je enostavno načrtovati, enostavno ga je menedžirati in upravljati strani uh, države, torej strani ministrstva, kot tudi strani vlagatelja. Imamo zgornji in spodnji prah, ki nam omogoča, da se dejansko uh, opredelimo na tiste kmete, ki so aktivni, ki proizvajajo za trg, proizvajajo družbene dobrine. In edini ukrep, tako rekoč, ki omogoča izpolnitev poslovnega načrta. Mladi kmet dobi plačilo za poslovni načrt, da ga izvede. In ne obratno, da izvede investicijo, dobi plačilo in ima od zadaj poslovni načrt. Seveda je to živa stvar, se spreminja, to jim tudi omogočamo. Uh, mogoče, če se premaknemo zdaj na ta drugi del slabosti, uh, definitivno bi se strinjal z mojim predhodnikom, ki je omenjal, da načrtovanje naj poteka za več let, naprimer 10, 20. Uh, Kajti sprememba konceptov in sprememba politik po sedmih letih je obremenjujoča za navade in procese mladih in pa vseh ljudi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ker vsakodnevno ne spremljajo spremembe in politike. Dejansko ukrep kot tak predstavlja start-up, vendar opažamo, da izrazito malo mladih prihaja izven kmetijstva. V Sloveniji tradicionalno kmetije podedujejo, zato je teh drugih, ki nimajo zgodovinsko kmetijskega ozadja, izredno malo. Kako zagotoviti trdnost poslovanja mladega kmeta in kako ga spremljati na dolgi rok, kako ga privabiti, da bo po treh letih dejansko kmetoval in kako do njega spraviti čim večje število sredstev, da bo investiral, da bo posodobil svoje gospodarstvo, bo s tem bolj konkurenčen in bolj uspešen. Težave, ki smo jih opazili, so tudi na ravni nacionalnih zakonodaj. Naprimer, v Sloveniji je pavšal, ki ga prejme kmet obdavčljiv in pa seveda razlike med prvim in drugim stebrom, ki kmeta, mladega kmeta definirata različno, kar je sicer za namen izvajanja politike enostavneje, z vidika celostnega pregleda pa mislimo, da ni tako pomembno oziroma dobrodošlo. Izzivi navznotraj, kot jih vidimo, torej naša in vaša naloga, kje lahko pripomoremo nekaj k um, izboljšanju situacije mladih kmetov in pa da se več mladih kmetov vključi v sektorje, predvsem uh, kako bolje slediti poslovni načrt, kako na državni ravni, ko se izvajajo politike, prispevati k temu, da bo poslovni načrt trden, da bo načrtovanje le tega smotrno, da bodo sicer po drugi strani tudi fleksibilne spremembe, Torej, vse, kar se tiče načrtovanja politike, moramo imeti v aspektu, da ko gledamo poslovni načrt, je živa stvar. Eno leto so cene na trgu take, drugo leto drugačne. Drugi pomembni podarek je, kako povezati demografske in strukturne spremembe. Eh, profesionalizacija kmetijstva po, po, po regijah, še posebej pa tudi v Sloveniji eh, in iz, povečanje posestne strukture prispeva k tem, da so kmetije konkurenčnejše, večje, donosnejše, njihova produktivnost je večja, vendar kako privabiti zraven še te mlade kmete, da oni investirajo in povečujejo? Kako poenostaviti vstop tistim, ki na novo prihajajo v sektor in kako nadzirati mlade kmete, da eh, še posebej v pravnih osebah. Kot zunanje izzive bi samo omenil, da, so, da razmišljamo o tem, ali je, primer, ali je bilo primerno schema zgodnega upokojevanja, kako zmanjšati administrativna bremena, kako stabilizirati trg oziroma ali uporabljati ukrepe za, za tveganja, kako uspodbuditi kolektivni pristop mladih kmetov, kako izboljšati kredit, dostopnost do kredita in pa do zemlje in pa seveda definicija aktivnega kmeta. Tukaj mislim, da je zelo pomemben konsens tudi med kmeti in njihove, njihovega delovanja. Na, za konec bi vam samo še pokazal dva grafa in sicer uh, in eh, število kmetij po, v, po letih glede na velikost Torej, število kmetij, ki je preseglo prak štirih hektarov po letih, vidimo, da strukturne spremembe se dogajajo in pa če pogledamo indeks mladih kmetov, tamle spodnja leva točka se giblje na približno 80 odstotkih in pa 100 v letu 2017. Ne smemo zanemariti, gre za indeks, populacija mladih glede na število kmetij je približno konstantna, ampak če pogledamo spremembe v številu kmetij, in pa v demografskih strukturah kmetijskih gospodarstv nam pa mladi kmetje, eh, število mladih kmetov narašča. Tako bi za konec zaključil, da eh, menimo, da politike razvoja podeželja in pa skupne kmetijske politike pomembno prispevajo k izboljšanju, k generacijski pomladitvi in eh, starajoče se populacije. Hvala. bardzo dziękujemy za taką bezpośrednią. Najlepsza chwała. Hvala za to zelo jasno predstavitev, s katero ste upozorili na dejanske težave. Gospod Flanagan, najlepša hvala, zanimiva predstavitev. Zadnja prosovnica, ki ste jo pokazali, je, kot se zdi, povsem v nasprotju s tem, kar je povedalo računsko sodišče. Eh, ki pravi, da smo porabili veliko denarja, ne vidimo pa obnove kmetij. Eh, vi pa pravite ravno nasprotno, tako da se sprašujem, kako ste lahko prišli do tako eh, nasprotujočih si sklepov. In pa šokiran sem na tem, kar je storila moja vlada na področju mladih kmetov v pogajanjih o omnibusu. In eh, zanima me, ali nekdo drug, ki morda eh, je v svetu ali pa je še morda kdo drug tu z Irske in mi lahko pojasni, zakaj smo se odločili za fakultativne določbe, zakaj smo nadomestili še zmej, zato da bi se lahko izognili podpori za mlade kmete. Eh, kajti, eh, kolikor vem, pri nas ta fakultativna določba pomeni enostavno, da se to sploh ne bo izvajalo. Gospod De Castro, najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala za predstavitev. Lep pozdrav tudi nekdanjemu kolegu Vojčehovskemu in hvala za zanimivo predstavitev. Dotaknil bi se podrobnosti, morda bolj kot ekonomist, kot kot poslanec, kajti že nekaj desetletji eh, ekonomska literatura pravi, da eh, se število kmetov zmašuje, da se zmanjšuje. Eh, število dejavnih kmetov in da je to nekako naravn razvoj dogodkov, glede na to, da se kmetijstvo razvija in da to ni nič patološkega, ker pač prihaja do mehanizacije in drugih trendov, da pač to enostavno zmanjšuje eh, število ur dela, ki so potrebne za enoto proizvodnje. Naprimer, za določeno količino žitaric se je počasi potrebovalo 35 ur dela, zdaj pa nekaj minut. In to so ti standardni primeri, ki nam jih predstavljajo. In uh, vemo, da se prebivalstvo stara, uh, mladi iščejo priložnosti za zaposlovanje drugot in učinek politik na mlade seveda je pomemben, ampak eh, verjetno se podobni trendi pojavljajo povsod po svetu in zdi se, da so neizogibni, da prihaja do eh, vedno večjega števila eh, ljudi, ki zapuščajo podeželje, izstopajo iz kmetijstva. Ampak, ko gospodarstvu ne gre tako dobro, se število kmetov poveča. Torej, obstajajo trendi eh, na vzgor in na vzdolj in to so temeljne eh, ekonomske resnice. Ja, vsekakor to drži, zlasti v času vojn, naprimer. Eh, takrat število ljudi na podeželju vedno poraste, to je strategija preživetja. Gospa Magenes, najlepša hvala, predsedujoči. No, sama ne vidim, da bi si predstavitvi kako nasprotovali. Eh, ena kaže praktično realnost na ministerstvu, druga pa kaže vidik revizorja in seveda revizori včasih stvari vidijo drugače. Eh, me pa skrbi primer, ki ga je omenjal gospod Vojčehovski, kajti tisti, ki smo bili vključeni v pogajanje o reformi SKP, si nismo uh, predstavljali, da bi ogromni kmetovalci dobivali še dodatna sredstva na račun mladih kmetov. Uh, ampak eh, ne vem, če je en primer za dosta podlage, da lahko rečemo, da plačila ne delujejo. Eh, kot je bilo rečeno, ne moremo eh, priti do takega sklepa, ker nimamo primerjave, ker ne vemo, kakšna bi bila situacija, če ne bi imeli spodbud za mlade. Na podlagi irskih izkušenj lahko sklenem, da se je precej povečalo število ljudi, ki eh, se izobražujejo na področju kmetijstva, študirajo na eh, kmetijskih šolah, tako da očitno smo sprožili določeno zanimanje pri mladih za vstop v kmetijstvo in to je pozitivno. Me pa zanima, ali bi eh, kateri od govornikov morda imel kak predlog, kako stvari še izboljšati. Hvala. Gospod Bogovič. Eh, hvala za besedo. Hvala za obe predstavitvi, še posebej našemu kolegu iz Slovenije, Roko Robreku in hvala koordinatorjem, da ste sprejeli moj predlog, da lahko danes tu predstavimo slovensko prakso eh, na področju mladih kmetov. Eh, ker sem bil tudi v preteklih letih eh, tudi kmetijski minister, zelo podrobno poznam te trende v Sloveniji in mirlo lahko rečem, da je ukrep mladih kmetov eden od najboljših ukrepov, ki v Sloveniji deluje in da brez tega ukrepa zagotovo mi ne bi teh štiri, pet tisoč mladih navdušili, da bi se vključili v <clears throat> mlade in prevzemali kmetije. Zagotovo ne vseh, vsekakor pa je ta inicijalni denar, ki ga dobijo, nek velik vzgib, da marsikdo se za to odloči in da, ohran, in da se kmetije ohranijo žive. Kar se tiče števila kmetij, ki je veliko krat polemika, tu se pridružujem gospodu De Castru, mi se moramo enostavno vprašati in ugotoviti, kaj od tega je neki naravni proces, ker na drugi strani govorimo dostop do zemlje. Kako pa dostop do zemlje drugače kot to, da se nekaj kmetij zmanjša? In ta časih filozofija in pa tudi na neki način neka gonja, kako je kmetijska politika neuspešna, ker se število kmetij zmanjšuje, ni tako enoznačna, kot se na, pr na prvi pogled izgleda in treba te procese enostavno dobro voditi, moderirati in vidimo na koncu, da je površina podobna, da, ne, da, se, da zato, ker je manjše število kmetij, ni manj obdelane površine. In tu mislim, da imajo ravno mladi kmetje eno veliko priložnost, da se v tem procesu, kjer prihaja do tega zmanjševanja števila kmetij, ki niso več učinkovite, da jim pomagamo da imajo lažji dostop do zemlje in da bodo naredili ekonomsko učinkovito kmetijo. Iz mojih izkušenj, veliko pogovorov z mladih je zelo enostavno. Če ni dovolj velikega prihodka, mladi ne bodo ostali na kmetiji. In mi moramo najprej ugotoviti, kako pomagati, da bodo družinske kmetije ostajale, se pravi, ne enako, ali imaš 3000 hektarov ali pa 30 hektarov, se pravi, da podpremo, da bo najprej družinska kmetija ostala, eh, v drugem delu pa tudi, da potem prihaja to v roke mlade. Samo še en stavek, predsednik. Druga stvar, ki pa mislim, da je zelo pomembna, kaj mladi danes počnejo? Mladi se ne ukvarjajo zgolj z klasično kmetijsko proizvodno. Mladi delajo diverzifikacijo, prihaja informatika na kmetije in tu tudi sam poskušam v ukrepu eh, Preparatory Action eh, okoli dig, eh, pametnih vasi, smart villages, narediti preboj, kjer bi lahko tudi druge poklice od sociale, zdravstva, informat, eh, tudi eh, kar se tiče te, mobilnosti na podeželju, eh, dodali k funkcijam, ki jih upravljajo mladi kmetje in tu jaz vidim prihodnost, da bodo se mladi odločali, imeli spodobno življenje in spodoben prihodek. Sicer pa zaston, da te, takšne ukrepe izvajamo, še manj pa, da jih kontroliramo, če bomo imeli zelo jasne politike, ki bo smerjena v to smer. Najlepša hvala. No, mislim, da je bila to še cela predstavitev, ne samo vprašanje. Zdaj pa gospod Buda. Najlepša hvala. moram reči, da je že gospod Bogovič povedal deloma to, kar sem sam povedal, želel povedati, kaj ti. Te ravno vzdržnost eh, naložb v kmetijstvo je bistven vidik. Ni dovolj, da mlade vključimo v kmetijstvo, da se borimo proti staranju, temveč moramo zagotoviti tudi, da kmetije preživijo, da preživijo eh, leta in leta. Kajti res je, želimo se boriti proti staranju, hkrati pa želimo mladim kmetom omogočiti, da ostanejo na podeželju in to je velik izziv za nas v tem odboru, tudi odboru za regionalni razvoj, kajti seveda obstaja tudi sinergije med različnimi sredstvi financiranja in res lahko ustvarimo neko okolje, ki bo spodbudno za mlade, ki bodo imeli na voljo eh, dostop do interneta, zdravstvene storitve in tako dalje. Se ukvarjate z vzdržnostjo naložb, kajti moram priznati, da me to zelo skrbi. Zlasti, ker danes govorimo o trgovinskih sporazumih z državami Merkosurja, z Novo Zelandijo in tako dalje. In vse to bi lahko prineslo dodatne težave zaradi nepravične konkurence proizvodov, ki prihajajo z teh območij. Kajti po eni strani namenjamo evropski denar za to, da bi mlade pritegnili v kmetijstvo, Eh, da bi povečali proizvodno, prepričamo jih, da vzamejo posojila, zato da lahko preživijo. Po drugi strani pa Evropska komisija podpisuje trgovinske sporazume in omogoča prihod na trg proizvodom, ki predstavljajo nepravično konkurenco. Tako da tu moramo zagotoviti ravnovesje. Najlepša hvala. Gospe in eh, gospodje, Od trenutka, ko smo leta 2013 izvedli reformo, so pretekla samo tri leta, 2015, 2016, zdaj teče tretje leto 2017. Tako da je težko pričakovati neke radikalne spremembe doslej. Potem drugič, če je bil denar namensko porabljen, ustrezno porabljen, kar eh, revizori potrjujejo, eh, In če je odziv kmetom dober, zakaj imamo danes tako situacijo, kot jo imamo? Mislim, da je bilo zastavljeno tudi to vprašanje, namreč kaj bi se zgodilo, če te podpore ne bi bilo. Gospod Agnjo je zadnji govornik, na kratko. Gospod predsednik, imam vprašanje za predstavnika eh, računskega sodišča, kaj ti. Zdi se mi, da je tu mogoče poslušalce malo uh, zaslepiti in nekako izigrati sistem. Naprimer, če je tu neka družina, ki ve, da je na voljo dodaten denar za mlade kmete, eh, se odločijo, da je eden od naših članov družine tisti, ki bo kmet in v njegovem imenu izpolnijo obrase in eh, dobijo denar, ampak v samem podjetju pa se nič ne spremeni. Lahko poveste, v kolikšni meri prihaja do tega pojava? Najlepša hvala. Zdaj pa imate tri minute, po tri minute za odgovore. Izvolite. Bom odgovoril v svojem maternem jeziku, v polščini. Najlepša hvala. Hvala za vse komentarje in pripombe. Uh, Če odgovorim gospodu Flanaganu, nobene, nobenega razhajanja ni med podatki računskega sodišča in podatki iz Slovenije, kajti naša poročila kažejo napredek v Sloveniji, izboljšala se je starostna struktura, tako da lahko Sloveniji samo čestitamo. Ampak gospod Kalinovski, nekdajni eh, polski kmetijski minister, je z nami in tudi eh, na polskem se izboljšuje starostna struktura. Podobno velja v Italiji, z nami je gospod De Castro. Eh, no, ampak žal v večini držav se razmere poslabšujejo. Gospod De Castor pravi, da gre za naravn proces. Ja, to drži. Ampak, eh, če spregovorim kot revizor, eh, nimam nekih političnih stališč glede tega, nimam neke politične vizije. Vi ste tisti, ki morate oblikovati politični vizijo o tem, kakšno kmetijstvo želimo imeti leta 2030, 40, 50 če kmetije izginjajo, koliko jih bo še ostalo čez 30 let. E, bomo imeli samo nekaj sto kmetij z ogromnimi površinami ali pa želimo ohraniti e, družinske kmetije, ki jih je omenjal gospod Bogovič. Potrebujemo jasne politične smernice. A če bodo kmetije vse večje in večje, bomo zelo težko. E, kmetijske cilje združili z okoljskimi cilji. Tega se moramo zavedati. Po tej plati so družinske kmetije eh, bistveno bolj pozitivne in tu potrebujemo jasno politično odločitev. Gospa Maginec je spraševala o tem, kaj bi se dogajalo, če podpore ne bi bilo. Seveda bi bile razmere hujše in tega se moramo zavedati. Trkmetje eh, so denar zelo dobro porabili in razmere bi bile brez tega denarja slabše. Eh, se pa je pokazalo, da ta podpora ne zadostuje prihajali, domnevali smo, da bo prišlo do obnove generacij, ampak to se ne dogaja in to izpostavljamo v svojem poročilu. Gospod Buda in gospod Bogovič imata prav, potrebujemo boljše usklajevanje. Sklepi računskega sodišča gredo v to smer, da moramo kmetijsko politiko bolje uskladiti z drugimi politikami, kajti zgolj z nekimi dodatnimi sredstvi ne bomo prepričali ljudi, da ostanejo na podeželju. Potrebujemo boljše pogoje za življenje na podeželju zato da bodo mladi eh, pripravljeni tam ostati. Eh, hvala. Eh, no, gospod Agnew, res je, imamo take primere, kot ste ga navedli. Imamo na primer primer podjetja, ki ima partnerje in samo e, e, eden ima 16 odstotni delež. Eh, je torej partner v podjetju eh, in čeprav sploh ni dejaven, je prijel eh, podporo za mlade kmete. To se nam ne zdi primerno. Ta denar bi morali nameniti nekomu, ki dejansko razmišlja o tem, da bi živel na podeželju. Hvala lepa. Um, tudi jaz bi podprl kolega, da ne gre za razlike, se upravičujem, da ne gre za razlike v, v prikazu statističnih podatkov. Če vzamemo absolutne številke, se je stanje v Sloveniji, kot pravi, rahlo izboljšalo. Mislim, da smo prišli v deležu eh, mlajših od 35 na iz 4,4 odstotka na 4,6 odstotka po zadnjih merjenih. Če pa prikažemo to z indeksom, a ne, torej upoštevamo na eni strani padec števila kmetij, ki se zmanjšujejo s približno 4 odstotke na leto, pa bom rekel, rast mladih kmetov v absolutni številki se ohranja, v deležu pa to pomeni rast. Ne? In zaradi tega mogoče samo za, za prikaz. Um, kar bi rekel tudi jaz, je to, da v, v Sloveniji vsi jemljajo ukrep mladih prevzemnikov kot enega boljših ukrepov, tako mlajši kot starejši. In to je kar nekaj let dela in promocije, da so tudi starejši videli, da je potrebno kmetije predati mlajšim, mlajšim generacijam, naj oni investirajo, naj oni delajo strukturne spremembe in diverzifikacijo in sistem omogočijo delovno mesto. Strinjam se, ekonomska teorija včasih za majhne kmetije preprosto ne prenese življenje na kmetiji. Kmetija je lahko v takem primeru samo dodatna dejavnost. Vendar v primerih, kot jih podpremo z ukrepi, eh, pomoč za zagon dejavnosti, ali podobnimi ukrepi za mlade prevzemnike, pa moramo biti skoncentrirani na ustvarjanje delovnega mesta. Torej, dati mlademu priložnost, da se začne ukvarjati s kmetijstvom in mu po drugi strani tudi omogočiti, da pride do strukturnih sprememb na njegovi kmetiji, bodi si dopolnilnih dejavnosti, investicij, novih zemljišč in podobno. Kar se tiče stališča Slovenije, pa če na primer vzamemo naše podeželje, mi imamo izrazito težavo, kot verjetno seveda še katera druga država, da imamo skar 80 odstotkov zemljišč v območjih manj primernih za kmetijsko pridelavo. In zavedati se moramo, da če v teh območjih ne bomo eh, sposobni motivirati mladih, da ostajajo in da se ukvarjajo še s čim drugim in da eh, se, se povezujejo s skupnostjo, Eh, mladi teh zemljišč ne bodo obdelovali. In naša krajina bi se v primeru, da ne bi spodbujali mladih v vstop v ukrepe, bi se zarasla, bi, bi, bi šepal turizem, bi bila depopulacija izrazito velikega območja države. E, tako da jaz e, bi za konec povedal samo še to, da mi smo ugotovili, da preprosto ukrepi kmetijske politike niso vse, so pa izredno dobra in izredno ciljna dopolnitev.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 gospodu Bogoviču čestitam za njegovo učinkovitost. Kar tako naprej. Sedaj pa bi prisluhnili naslednjim predstavitvam z nami so novi gostje. Najprej gospa Iris Bovers, podpredsednica Evropskega sveta mladih kmetov in članica nizozemskega združenja mladih kmetov. Potem bo z nami tudi Serena Taranđoli, iz italijanskega sveta za raziskave in analizo kmetijstva. Na zadnje pa bo z nami tudi gospod eh, Guillaume Cross iz odbora regiji. Najprej bi eh, dal besedo gospo, gospe Iris Bauer, izvolite. Oh, hvala. And speakers. Najlepša hvala. Spoštovani kolegi poslanci in mladi kmetje. Lep pozdrav vsem skupaj. Ime mi je Iris Bowers in sem mlada kmetica iz Nizozemske. Sama delam skupaj z svojimi eh, starši na kmetiji, kjer imamo tudi živino, eh, imamo predvsem pršičerejo. Sem tudi podpredsednica odbora Seža, torej eh, Evropskega sveta mladih, mladih kmetov in eh, zato želim povedati naslednje. Podpora mladim kmetom je pomembna za kmetijstvo. Brez mladih kmetov, ki bodo proizvajali živila, ki bodo ohranjali kmetijska območja živa in vzpostavljali trajnostni razvoj, bo naše podeželje umiralo. Manj kot 6 odstotkov eh, mladih kmetov je mlajših od 35 let. Raziskave pa so pokazale še nekaj. Namreč samo eden od petih, eh, ki so odgovorili v neki anketi, je povedal, da je verjetno, da bodo ostali kmetje v prihodnosti. To pa kaže na krizo v kmetovanju. Vprašati se moramo, zakaj se tako dogaja v mnogih eh, podeželskih območjih mi kot predstavniki in deležniki v kmetijstvu, predvsem pa tudi kot evropski državljani, moramo narediti nekaj zato, da pomagamo mladim, ki želijo kmetovati. In tukaj pomembno vlogo igra SKP. Ceža ima veliko inštrumentov, s katerimi lahko podpremo generacijsko obnavljanje po celotnem kmečkem sektorju. 20 odstotkov proračuna naj bi bilo namenjenega generacijskim obnovam kmetij in na tak način lahko podpremo aktivne kmete, da bolje dosegajo cilje SKP-ja. Ceža pomaga aktivnim kmetom pri njihovi finančni odgovornosti, pri upravljanju podjetja, pri upravljanju obrata. Pomagamo jim pri eh, upravi in pri dostavljanju njihovih eh, izdelkov. Neposredna izplačila se morajo posmeriti tako, da bodo dosegla družinske kmetije in podprle generacijsko prenovo, tako da bo to izboljšalo eh, neposredna izplačila in to pa izplačila za mlade kmete. Modernizirati moramo tudi eh, izpla sistem izplačil, tako da ta ne bo dopovezana samo z količino zemlišč. SKP mora v prihodnosti tudi. Eh, vzpostaviti nacionalne programe, ki omogočajo mobilnosti zemlišč in dedovanje eh, kmetij. Prenos veščin in znanje je tudi ključen, pa svetovanje na tak način lahko ljudi vključimo v kmetovanje. Potrebujemo boljše sodelovanje med generacijami kmetov, tako da se lahko izmenjujejo znanja, da se za dolgo časa, naprimer, najamejo zemlišča ali pa da se omogoči mobilnost. Uh, Sama sem seveda izkoristila prenos znanja v moji družini. 1961. leta je moj, pra, je moj dedek prevzel kmetijo od mojega pradetka. Takrat je imel pet krav, dva prašiča in sedem hektarjev zemlišča. Leta 1997 je moj oče prevzel kmetijo od detka. Takrat so imeli 25 krav, 360 prašičev in 60 hektarjev zemlje. Kmetija je od takrat še naprej rastla zaradi pomoči bank, zaradi SKP-ja in zaradi njegovega podjetništva. Sedaj leta 2017 pa tudi sama pomagam na tej kmetiji. Imamo 1250 prašičev in 120 hektarjev zemlje. Upam, da bom v prihodnosti prevzela kmetijo, ampak če jo želim obdržati, bom potrebovala pomoč banke, SKP-ja in moje lastno podjetništvo seveda. Jasno je torej, da ne bi mogla nadaljevati kmetovanja, če ne bi imeli družinske kmetije. Dostop do zemljišča je namreč največja ovira za mlade, ki želijo postati kmetije. Mi v eh, CEDŽI mislimo, da je izjemno pomembno, da bi SKP pomagala z ukrepi, ki bi mladim omogočila dostop do zemljišč. Naprimer, povezava med dostopom do zemljišča in opredelitvejo aktivnega kmeta izvajanje orodij, ki omogočajo upravljanje in eh, način, s katerim bi lahko mladi kmetje sprejemali bolj eh, jasne podjetniške odločitve. Poleg tega moramo biti pozorni na mlade, ki želijo vstopiti v kmetijski sektor, pa nimajo ozadja za to. Podpora mladim kmetom je ključna, če želimo povečati število mladih kmetov v Evropski uniji. Mladi kmetje potrebujejo finančne, finančno podporo, kredite in zagonsko spodbudo ter eh, podporo pri naložbah. Evropski sklad za eh, podeželski razvoj ne sme biti edini sklad za podporo podeželskim območjem. Tudi nacionalne rezerve se morajo eh, spodbuditi na tak način, da lahko podprejo mlade kmete. Še zadnja stvar, ki jo pričakujemo od novega sporočila za SKP, to je, da želimo mladim v podeželskih območjih eh, omogočiti enak dostop do storitev kot eh, njihovi kolegi, ki živijo v mestih. Namreč Kmetovanje ni samo gospodarsko, ima tudi socialni aspekt in zagotoviti moramo, da lahko mladi kmetje podpirajo svojo družino. Podeželske skupnosti, ki so dobro povezane, ki imajo dobro povezavo glede transporta in imajo hiter eh, internet, so ključnega pomena. Dan danes je zelo težko biti mlad in biti kmet. Včasih se zdi, da je edino, kar nas še drži pri tem poklicu, to, da smo strastni za kmetovanje. Prav zato mora biti obnovitev generacij ključna pri SKP in zato imamo zelo visoka pričakovanja od novega sporočila o SKP. Kmetovanje je ključno za dobrobit Evropske unije in njenih državljanov. Če bodo mladi kmetje imeli težave pri kmetovanju in pri preživetju, bodo zapustili ta sektor na to nakazujejo tudi statistike, ki sem jih omenjala ob začetku govora. In prav zato je sedaj pravi čas, da uresničimo sanje o generacijski prenovi v evropskem kmetijstvu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Uporabili niste niti eh, časa, ki bi ga lahko. Zahvaljujem se vam. Bi pa rad nekaj predlagal vaše izkušnje, ta krasna zgodba o vaši družinski kmetiji, to bi morali nujno opisati na nek način. Je namreč dober primer tega, kako v praksi deluje skupna kmetijska politika, tako da vas res vzpodbujam, da to zapišete. Najlepša hvala. Sedaj pa bi eh, pozdravil tudi predstavnike mladih kmetov iz eh, društva CEJA ki so z nami že od začetka sestanka. Lepo pozdravljeni in zahvaljujem se vam za dobro sodelovanje z našim odborom. Z nami je kar nekaj kolegov tudi iz upravnega odbora, vidim. Sedaj pa bi besedo predal Serini Taranžoli iz italijanskega sveta za raziskave v kmetijstvu. Izvolite. Grazie mille, grazie per l'invito soprattutto. Eh... Najlepša hvala in eh, hvala za povabilo na ta sestanek. Rada bi se osredotočila na določene elemente v politiki, ki zadevajo mlade kmete. Gre za vprašanje učinkovitosti, ki je izjemno pomembno nasplošno v vseh gospodarskih sektorjih in tudi v kmetijstvu. To je bilo tudi eno izmed sporočil računskega sodišča. Seveda je to povezano tudi z generacijskim prenosom. In če ste prisluhnili željam mladih kmetov, ki, ki jih je eh, prej opisala kolegica, In če ste prisluhnili študijam, potem eh, jasno vidite, da politika še ni popolna. Temeli namreč eh, na različnih ukrepih, na podpori, na zagonski pomoči in tako naprej. Mlade je potrebno podpreti in jih spremljati pri eh, prevzemanju kmetij. Pogosto se zgodi, da eh, mladi, ki so novinci v tem sektorju, nimajo enakih pogojev kot tisti, ki prevzemajo kmetijo, ki že dobijo temeljne dobrine in temeljno infrastrukturo kmetije. Nekdo, ki pa pride iz kakšnega drugega sektorja, pa vsega tega nima. in mi smo si zastavili naslednje vprašanje. Ministrstvo eh, za kmetijstvo v Italiji se je temu izjemno posvetilo, namreč zanima jih, koliko mladih ostane v kmetijstvu. Torej najprej, naprimer, prevzamejo kmetijo, ampak koliko časa ostanejo v tem sektorju. Na zaslonu sedaj vidite podatke iz eh, študije o mladih kmetih. To je statistika in število mladih kmetov se manjša. Ljudje, ki so bili v nekem trenutku zaposleni v kmetijskem sektorju, potem čez nekaj let niso več tam. In to je problematično. Namreč nimamo dovolj ukrepov, ki bi prepričali ljudi, da ostanejo v kmetijskem sektorju. Prebivalstvo Italije ni izjemno staro, ampak vse pogosteje vidimo, da se mladi zelo pozno odločajo za prevzem kmetije, tudi relativno pozno se odločajo za otroke in tako naprej. Prav zato podeljalska območja tukaj eh, doživljajo večje probleme. Situacija tukaj ni najboljša, ima pa vseeno nekaj eh, pozitivnih komentarjev. Če si ogledamo vse te statistike in razmislimo o tem, kateri gospodarski kritijski obrati so bili diversificirani, vidimo, da to včasih koristi kmetom, da ostanejo v sektorju. Na tak način namreč dobijo večji prihodek. Predvsem inovativne kmetije tiste, ki eh, posegajo v druge sektorje, kot so gozdarstvo, energetika, turizem in tako naprej. Te kmetije dobivajo dobiček in potem na tak način zagotovijo to, da mladi ostajajo v kmetijskem sektorju. Mi smo pripravili svojo študijo, GDR je pripravil študijo, pa tudi druge študije so bile narejene in razmišljali smo o tem, kakšne so potrebe mladih kmetov. Obstajajo neke temeljne potrebe glede zemlišča, glede financiranja, svetovanja, ampak potem so tu še druge potrebe. Upam, da lahko to preberete na zaslonu, vem, da je maj, zelo namalo napisano, ampak eh, kot rečeno, ni dovolj, da imamo samo začetno pomoč, potrebujemo tudi dopolnilne storitve. Vedno znova v vprašalnikih vidimo odgovore strani mladih kmetov, da potrebujejo te dodatne storitve. Torej, poleg financiranja in eh, dostopa do zemlišč potrebujejo tudi podporo pri vstopu na trg. Mladi kmetje, ki eh, proizvajajo, včasih težko prodajo svoje izdelke na trgu, če niso iz eh, znane kmečke družine in prav zato moramo vzpostaviti dialog z regijami. Kmetje namreč eh, ne proizvajajo samo živil, ampak tudi upravljajo z zemlišči. In prav zato moramo stopiti v stik z občinami ter z njimi skupaj razmisliti o tem, katere dodatne dejavnosti se lahko izvajajo, zato da spodbudimo rast. Italijanske kmetije pogosto žal ne uspejo prepričati mladih, da bi ostali na kmetiji. In v okviru skupnosti se zastavlja pogosto eh, vprašanje, da, niso, da ni dovolj dostopa do javnih političnih ukrepov. Prav zato potrebujemo poenostavitev skupnih politik, o tem pogosto govorijo kmetije pri nas. Govore o učinkovitosti politike in pokazati sem želela, kakšna je politika podeželskega razvoja. Ta je namreč eh, ključnega pomena za mlade kmete. V tej politiki imamo strateško opredelitev za dve področji, namreč eh, za mlade kmete in potem 6b, ko gre za zaposlovanje. vse druge potrebe pa se tukaj ne upošteva in to je povezano z strukturo politike same. Zelo smo osredotočeni na leta potem, ko nekdo prevzame kmetijo, ampak potrebovali bi bolj celostno dolgoročno strategijo za mlade kmete. Sedaj pa sem zapisala še svoje lastno mnenje, o čem pa se seveda močno razpravlja v Italiji, tako tudi z drugimi gospodarstvenimi akteri. Namreč razmišljamo o tem, kako bi se kmetijska politika lahko nadaljno razvijala. Pritegniti namreč želimo mlade v ta sektor. Želimo, da bi mladi našli zaposlitev v kmetijskem sektorju, namreč na tak način bi lahko našli več potencialnih mladih kmetov. Pri zaposlovanju obstaja več eh, vzpodbud, davčnih olajšav, subvencij in tako naprej. Torej, obstaja veliko instrumentov, ampak vseeno bi morali razmisliti o tem, kako lahko mlade kmete spremljamo po tem obdobju na začetku, ko prevzamejo kmetijo prvi steber sicer gre v to smer, ampak vseeno bi morali to dodatno razdelati. Namreč potrebujemo dodatno podporo za mlade kmete, podpreti pa bi morali tudi integracijo mladih kmetov. Naprimer v eh, distribucijske verige. Mladi kmetje potrebujejo boljši prenos znanj, boljšo vključenost in eh, na tak način lahko zagotovimo dobičkonosnost kmetij. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Vem, da je težko skrajšati vaš govor, sploh ko eh, predstavljate zaključke. V prihodnosti bi morda bilo dobro začeti z zaključki in potem lahko predstavite vse ostalo. To bi bil zanimiv pristop, kaj ne? Sedaj pa dajem besedo gospodu Gijomu Krosu iz odbora regiji. On je tudi podpredsednik regionalnega sveta Ostitan. Istočasno je poročevalec za mnenje SKP po letu 2020. Naš odbor zelo dobro sodeluje, z odborom regij in že večkrat sem imel priložnost, da sem bil lahko prisoten tako v odboru, kot tudi v eh, komisiji za kmetijstvo v tem odboru regij. Namreč odbor regij zelo pogosto pripravlja dobra mnenja, ko gre za razvoj podeželja in za podporo skupni kmetijski politiki. Kljub temu, da je njihova pristojnost tukaj majhna. Torej, najlepša hvala in izvolite. Oui, merci, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za besedo. Strinjam se gled, z vami glede tega, da imamo priložnost za dobro sodelovanje z, med parlamentom in odborom regij. In dejstvo, da ste me danes povabili, je ilustracija tega, kaj je mogoče storiti in upam, da bodo podobne priložnosti tudi še v prihodnje no, prip, kot rečeno, sem pripravljal poročilo in tudi tekom tega sem se sestal z nekaterimi izmed vas. E, in ne bom govoril o samem poročilu, ker je poročilo pravzaprav e, naslovljeno SKP po letu 2020, ampak se bom osredotočil na vidik e, pomladitve kmetij. No, na tem področju bom seveda omenjal celo poročilo, kajti dejansko gre za področje, ki je zelo povezano s celostno kmetijsko politiko. Sicer pa, kot pod, podobno kot vi, tudi eh, mi vemo, da je kmetijstvo premalo privlačno, eh, da da imamo vse slabše razmere, kar zadeva demografsko situacijo, da ta ni naklonjena obnovi kmetij in da vsak dan v Franciji izgine kaka kmetija oziroma v Evropi bi pravzaprav moral reči in da so stvari na tem področju precej resne. Odbor regi meni, da pomankanje mladih, ki eh, stopajo v kmetijstvo, predstavlja grožno za ohranitev kmetijstva kot takega, zlasti pa za ohranitev družinskega kmetovanja v Evropi ter za preživetje podeželskih območij. In odbor regi meni, da je bistveno, da spostavimo podporne ukrepe za vstop mladih kmetov v ta sektor. To je zelo jasno povedano tudi v samem poročilu. Namreč menimo, da se je potrebno problemov rešiti, eh, lotiti pri eh, izvoru, pri vzrokih. Eh, sam sektor kmetijstva mora postati bistveno bolj privlačen. Ugotavljamo, da so kmetje pogosto prisiljeni prodajati svoje proizvode po cenah, ki so niže od stroškov proizvodnje. Eh, in so vključeni v neko spiralo navzdol eh, in enostavno ne morejo proizvajati, eh, če prebrajajo z izgubo in nemogoče je pritegniti mlade, da bi vstopili v takih pogojih. In eh, dokler bo prihod, prihodek kmetov odvisen od subvencij, ki so lahko ogrožene z vsako reformo SKP, eh, se bo podeželje še naprej praznilo. Torej, kot je bilo rečeno danes do povdne, bi naš odbor priporočil Evropski uniji, da regulira svoje kmetijske trge in zagotovi ustrezno raven cen. Odbor regiji je prepričan, da je preventiva boljša od kurektive in da je to tudi bistveno cenejše za evropske davkoplačevalce. E, tudi v ZDA vidimo, da e, bi naprimer ukrepi zavarovanja eh, bili zelo dragi in bi bolj koristili zavarovalnicam kot pa kmetom. Vimo, vidimo, kaj se dogaja eh, v ZDA. Eh, ameriške zavarovalnice beležijo ogromne dobičke na račun zavarovanja kmetijstva. No, ni pa vsa težava v SKP če želimo stabilne in pravične cene, potem se moramo dotakniti temeljnih eh, pogojev. In zato naš odbor meni, da mora Evropska unija izkoristiti svojo vlogo največje uvoznice in izvoznice hrane in živil na svetu ter eh, doseči spremembo trgovinskih pravil za kmetijske proizvode, da bodo ta bolj pravična in bolj trdna. Potem vprašanje dostopa do zemlišč je zelo pomemben vidik. Dokler obstajajo plačila na hektar brez zgorne meje, ki so bila uvedena leta 1992, eh, bomo še naprej priča koncentraciji zemlišč, kmetije postajajo vse večje in jih je tudi težko prenesti na mlajšo generacijo. Uh, Zato bi morali prejiti iz podpore na hektar na podporo na zaposlene osebe in to izpostavlja tudi odbor v svojem mnenju. Neposredna plačila so tudi prispevala k višjim cenam zemlišč, ki so včasih tudi predmet špekulacij. Pred nedavnim prejšnji teden so določeni kitajski skladi kupili 900 hektarov, uh, eh, naprimer v Franciji in uh, to gotovo ni namenjeno mladim kmetom. Torej, če želimo uh, izboljšati razmere, moramo urediti uh, področje zemlišč in tudi naš odbor meni, da bi države članice in regije morale imeti več zakonodajnih pooblastil, kar zadeva vprašanje kmetijskih zemljišč, ter da bi morale tu obstajati strože omejitve, zlasti kar zadeva boj proti eh, nakupu zemljišč za špekulativno prodajo z dobičkom eh, in eh, kar nedvomno omejuje možnost eh, novih kmetov, da bi se podali v kmetijstvo. Tako da je to nedvomno nekaj, proti čemu bi morali ukrepati. Eh, no, v določenih državah članicah je potrebno eh, dejansko kmetijo v vsaki generaciji na novo kupiti, kar seveda je velika izguba. Eh, in zato je potrebno razmišljati o pogojih za prenos kmetijskih gospodarstv. Eh, veselim se, da smo uspeli eh, povišati sredstva iz splošnega proračuna v okviru zakonodaje Omnibus, torej sredstva za mlade kmete in to je nekaj, kar je podpiral tudi naš odbor. No, sicer pa, um, kot je omenilo računsko sodišče, so uh, sredstva za mlade kmetne pogosto slabo opredeljene, ustrez, ni ustrezno opisano, kakšen učinek naj bi imela. Eh, tako da je bistveno, da z njimi podpremo trajnostno kmetijstvo, ne pa koncentracijo kmetij eh, potrebno je zagotoviti, da ne bomo s tem denarjem podpirali nekih proizvodnih metod, ki niso skladne s pričakovanji potrošnikov in ki eh, ustvarjajo negativni učinek za davkoplačevalce in prihodnje generacije. Poleg same SKP morajo vse evropske politike prispevati k zamenjavi eh, generacij in pomladitvi v kmetijskem sektorju. Eh, neprivlačno podeželje brez ustreznih eh, storitev na področju izobraževanja, kulture, zdravja in tako dalje preprečuje eh, vstop mladim kmetov za to, da. Zato bi morali dejansko eh, zagotoviti celostno podporo razvoju podeželja. Nedvomno na tem ustraja tudi naš odbor in izpostavlja, da je to edini način, kako bomo ustavili hitro padanje eh, števila ljudi, ki so vključeni v kmetovanje. Eh, hvala lepa in upam, da se boste tem vprašanjem posvečali tudi v svojih politikah in razmislikih. Najlepša hvala. Hvala tudi za dobro sodelovanje z našim odborom. Sedaj pa vprašanje poslancev. Najprej gospod Andriju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pozorno sem prisluhnil vsem trem govornikom, ki se jim zahvaljujem. No, strinjam se s številnimi analizami, ki jih je predstavil odbor regij, kar zadeva regulacijo trga, kar zadeva eh, zemlišča kar zadeva instrumente, eh, kar zadeva solidarnost in neposredna plačila. Eh, marsikaj ste izpostavili, kar se mi zdi zelo smotrno in to bomo upoštevali v našem prihodnjem delu na reformi. Pomoč za spostavitev je potrebna, ni pa zadostna sama po sebi. Eh, in tu se je res potrebno vprašati, eh, kaj bomo storili. Imamo utečene postopke, podporo kmetijam na površino in tako dalje, ampak tu so težave sistemske narave, to je tisto, kar izpostavljate. Eh, in zato Eh, ne moremo še naprej eh, delati na posameznih področjih, kot da ta so posem nepovezana. Eh, imamo podeželje, imamo kmetijstvo, imamo kulturo in tako dalje, ampak seveda mi nismo kmetijski sindikat, smo politična instanca in zato moramo delovati v realnem in dejanskem okviru. prisluhnil sem eh, tudi predstavnici Seže, ki eh, je eh, izpostavljala vprašanje medgeneracijskega prenosa. In res je, da so številne politike neučinkovite spričo ciljev, ki jih želimo doseči. Imam pa vprašanje, namreč Eh, rekli ste, da bi morda morali začeti pri zaključkih in to se nam zdi razumno, vendar pa mi kot politiki moramo razmišljati širše, ali je izginjanje kmetij res eh, neizogibno, ali je mogoče tukaj ukreniti. In vprašanje je, eh, kakšen model kmetijstva si želimo, kakšno družbo si želimo in to je politična razprava in to so vprašanje, na katerem moramo odgovoriti. E, obstajata dva velika modela, ogromnih kmetij z e, GSO in vsem, e, in pa po drugi strani model družinskih kmetij, malo romantičen model, moda, ampak o tem se moramo pogovarjati. Vse to je seveda povezano tudi s vprašanji prehrane, zdravja, zaščite okolja, prihodnosti naše pokrajine, naših gora in pa tudi zaposlovanjem na naših območjih. In o vseh teh vprašanjih moramo razmišljati, ko govorimo o prihodnji reformi. In to je političen razmišljek. Zato pravim, tu nismo eh, kmetijski sindikat, ampak eh, smo političen organ. Eh, Evropa ni nujna, da sama nahrani 9 milijard ljudi na svetu ampak mora pa uh, najti zase najboljši model, ne nujno takega, kot ga imajo na kitajskem, v Avstraliji ali Novi Zelandiji. Uh, in zelo me veseli, da smo slišali nekaj zelo dobrih predlog, ki bodo tudi nam kot politikom koristili. Hvala. Res je, niste sodelovali v prejšnji razpravi, zato sem vam dodelil malce več časa. Drugače pa prosim, da se držite časovnih omejitev. Gospa Šrajer, izvolite, najlepša hvala. Hvala, da so bili eh, z nami danes mladi eh, kmetje. Hvala tudi gospe Bauers, ki je lepo povedala izkušnje mladih kmetov na nizozemskem. Sedaj pa konkretno vprašanje. Mislim, da moramo hitro odločiti, ali bomo podprli industrijsko kmetovanje, ki eh, kar naprej odkupuje zemlišča ki je podpira špekulacije. Namreč to se sedaj dogaja povsod, tudi v Nemčiji, tudi v eh, Franciji, tudi na nizozemskem. Odkupujejo se ogromna zemlišča. In odločiti se moramo, kam bomo namenili denar, komu, industrijskim kmetovalcem ali pa družinskim kmetijam. Prav zato bi se tudi navezala na odbor regi. Če si ogledamo družinske kmetije, na podeželskem območju, je potrebno eh, si ogledati, kako je to povezano z MSPI, z rekreacijo, z turizmom, z krožnim gospodarstvom, ki ga lahko uveljavimo v eh, teh eh, vasicah. Komisija vedno govori o okolju, ampak tam obstaja veliko dodačnih, dodatnih finančnih skladov, naprimer Junkerjev sklad in tako naprej, finančna podpora za trajnostne um, delovna mesta in to je potrebno uporabiti tudi tukaj. Sama imam 30 let izkušen v politiki in sedaj vidim, da samo multinacionalke in eh, podjetja za veliko kapitala prejemajo ta sredstva. Zanima me, eh, kaj mislite glede tega. Veliko dobrih eh, izkušenj ste podali, ampak mi moramo sprejeti to odločitev, koliko denarja iz teh skladov prejmejo multinacionalke in koliko denarja prejmejo male kmetije. To je odločilno. Kmalo bo ura 12, tako da bi vse skupaj prosil, če ste malce bolj eh, jedrnati. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Gospod Buda, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, res bom čisto kratek. Namreč skrbi me koncentracija uh, eh, zemlišč. Zelo sem vesel, da ste to omenili. Nujno moramo začeti z razpravo o tem fenomenu. Namreč mnogi tega ne vedo. V Romuniji, naprimer, je 45 odstotkov kmetijskih zemlišč v rokah lastnikov, ki niso iz Romunije. Gre predvsem za velika podjetja, ki ne prihajajo niti iz držav članice Evropske unije. To pomeni, da naša evropska podpora gre tem velikim podjetjem in na koncu pristane Bog vidi kje, v Siriji ali Libiji. Potrebujemo bolj jasne, ciljno usmerjene smernice za evropsko politiko, namreč preprečiti moramo takšno koncentracijo zakupljevanja zemlišča. Poleg tega se moramo odločiti tudi, kam gremo. Mislim, da lahko soobstojajo velike kmetije, male družinske kmetije, ampak najti moramo ravnovesje. Namreč v določenih območjih ni mogoče imeti maj, velikih kmetij, drugot ni mogoče imeti majhnih kmetij, ampak tole koncentriranje, tile nakupi velikih. Eh, velikih podjetij to pa ne gre. Hvala. Gospod Agnjo, izvolite. Najlepša hvala za veseljem. Sem prisluhnil mladi eh, kmetici iz Nizozemske. Ja, takšen prenos eh, kmetije je uspešen, če ni veliko bratov in sester. Zanima me, ali imate vi strice in tete, ki so jezni, ker je vaš oče prevzel kmetijo, ali imate vi mogoče uh, sestre in brate, ali so zadovoljni s tem, da ste vi prevzeli kmetijo če je samo en otrok, potem to zelo uh, lepo gre, kaj pa drugače. Vidim, da se osredotočate na prašičerejo. SKP ne namenja podpore predvsem eh, tistim, ki se osredotočajo na prašičerejo in zanimivo se mi zdi, da ste razširili svojo kmetijo kljub temu, da ni podpore za to. Vseeno pa me zanima še nekaj. Če bi se omejila podpora in bi bila tik pod tem, koliko hektarjev imate vi, ali bi vas to prepričalo, da se nehate širiti? Ali bi se vaš pristop spremenil, če bi takšen eh, pristop pomagal mladim kmetom, da, vključi, da se vključujejo v ta sektor? Pravite, da je eh, to, da si kmet poklic, ampak eh, to je tudi način življenja. Zdi se, kot da kmetje postajajo uradniki, kot da delajo za vlado. Ampak mislim, da to eh, ne gre. No, sedaj pa me predsednik eh, prekinja, nočem, da bi me udaril s tem kladivom, tako da bom kar zaključil. Gospa Hojbuš, izvolite. Hvala lepa. Ja, danes smo slišali že veliko o tem, eh, kako se stara prebivalstvo kmeti, na kmetijah. Slišali smo o tem, kako je težko dobiti financiranje, težko kupiti zemlišča, težko dostopati do trgov, kako se praznijo podeželska območja, da tam ni dobre infrastrukture ali pa da je sploh ni. Ampak vse to je vprašanje razvojne politike. Vedno več je industrializacije, racionalizacije, in sedaj so mladi tisti, ki plačujejo ceno za vse te stare politike. Gospod Andriju je zastavil pravilno vprašanje, kakšen kmetijski model si želimo v prihodnosti. To je ključno vprašanje in o tem se moramo odločiti ter razpravljati. Ko se bomo odločili, pa moramo v to usmeriti tudi finančna sredstva. Na eni strani imamo družinske kmetije in o tem kar naprej govorimo, vsa sredstva pa dobijo velika multinacionalna podjetja. Takšno je stanje in to se ne spreminja. Mladi imajo svoje zamisli, dobre zamisli, razumejo tudi velike izzive glede okolja, glede dobrobiti živali, podnebnih sprememb, trajnostnih ciljev, ki jih želimo doseči in tako naprej zato pa potrebujemo raznolikost tako na kmetijah, tudi v naravi in pri proizvodnji. Mislim, da moramo naše eh, pogojevanje uskladiti s tem. Mislim, da je, bo v prihodnosti pomembne, pomembno trajnost, trajnostno kmetovanje, ne pa intenzivno kmetovanje. Dobro je, da veliko več mladih želi vstopiti v kmetovanje in mi moramo pripraviti za to dober okvir. Uh, Najlepša hvala. Imam vprašanje za gospo Bowers, ki je imela zelo dobro predstavitev. Gospa Bowers je eh, prosila za boljšo opredelitev aktivnega kmetovanja in ena izmed redkih ste, ki je prosila za to. Komisija in svet želita odpraviti opredelitev aktivnega kmetovanja. Zakaj? Zato, ker želimo bolj eh, poenostavne administrativne eh, okvirje. In zato imamo vprašanje, kako lahko to eh, opredelitev aktivnega kmetovanja ohranimo in kako lahko to združimo z poenostavitvami. Torej, eh, to me zanima, če imate tukaj kakšen predlog. Hvala. Gospod Bogovič, izvolite. Mislim, da je skupno ugotovitev, da je družinska kmetija tista osnova, ki zagotavlja trajnostno kmetijstvo tako z okoljskega, socialnega in pa tudi gospodarskega vidika moramo se dogovoriti, kaj je ta, eh, kako velika je, največ ni v vseh državah en primerljivo, vendar pa mislim, da je to skupna naloga in da potem osredotočimo in sem hvaležen tudi za predlog, ki ga je dal predstavnik odbora regij, da razmislimo, kaj je tudi podpora na zaposlenega, ampak največ ne na tistega 50., 60., ampak na prvega, drugega, tretjega, četrtega na kmetiji. Drugo pa sporočilo, ki pa mislim, da je bilo jasno, je pa nuja po kombinaciji politik. Tako, če gledamo znotraj evropske politik, agri, regi, mobilnost, energetika, digitalna unija, če gledamo na nacionalnem nivoju izobraževanje, zdravstvo, sociala, infrastruktura, tudi politike, da se decentralizirajo delovna mesta. Običajno smo v državah vedno eh, pod, podpresijo eh, pocenitev javnega sektorja kar pomeni centralizacija in delovna mesta, v mes, eh, delovna mesta zunaj podeželja. Zato mislim, da resnično rabimo jasno smeritev, kam želimo in pa zelo koordinirano politiko in horizontalen pogled na podeželje kmetijstvo mora ostati in bo ostala zagotovo osrednja dejavnost, vendar je podeželje še mnogo več in te politike moramo po vertikali in horizontali preplesti med sabo in bomo najdeli rešitve. Ok, zgoda, ali je še rinek? Najlepša hvala, strinjam se s tem. Razmisliti pa moramo tudi o trgih in o zunanji konkurenciji. Težko je torej ohraniti karakter družinskih kmetij v celoti. Gospa McGuinness, izvolite. Najlepša hvala. Rada bi eh, povedala nekaj kolegici eh, Bowers. Zanimivo je, da je vaš dedek imel 7 hektarjev, vi pa jih imate sedaj 1200. Ne vem, ali je to že dovolj ali boste vi še razširili kmetijo. Ampak očitno obstaja um, tendenca, da se konsolidira zemlišča zaradi pritiska na kmetije. Mislim, da potrebujemo razpravo o tem, kaj je aktivno kmetovanje. Pri reformi SKP smo jasno povedali, da želimo, da se sredstva namenijo aktivnim kmetom, ampak eh, v predlogu omnibus se je to sedaj razvodenilo. Pa še moj tretji komentar, kar se tiče eh, komentarjev glede tipov kmetij, ki si jih želimo. Parlament si je želel manjšega omejevanja sredstev in to bo verjetno vključeno v naslednjo reformo, torej da se eh, denarna sredstva ne namenjajo največjim industrijskim kmetijam. Zanimivo je tudi to, eh, da gre eh, za dva sektori, ki jih SKP ne pokriva, torej naprimer, ko gre za perotnino in eh, prašičerejo, da ima tudi tukaj SKP vpliv na njih. Zanimivo. Pan posel Flanagan, one minute. Uh, thank you very much. Uh, interest in the presentations again. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vedno znova opažam v odboru, da podpiramo družinske kmetije in, kot smo slišali tudi predhodne govornice, da vsi podpiramo družinske kmetije, vendar pa domače politike tega ne omogočajo vedno. In število tistih, ki dobivajo podporo na irskem, ne omogočajo vedno, da sredstva pridejo do družinskih kmetij. Najlepša hvala. Sedaj pa damo zopet besedo našim gostom. Dve minuti imate na voljo. Thank you, thank you. Najlepša hvala, hvala lepa za vaše vprašanja in komentarje. Rada bi se tudi zahvalila za razpravo s poslanci in predstavniki generalnega direktorata Agri. Zastavili ste mi vprašanje, če sem edinka in če je bil moj oče edinec. Ne, nisva edinca. In to je tipično za družinske kmetije, je nagrada in eh, to je vedno stvar pogovora s eh, so rojenci, ni vedno lahko prevzeti družinsko kmetijo in eh, s tem so povezana tudi sredstva, ko gre za. Eh naše živali. Sem zelo ponosna, ker delam v mešani kmetiji. To pomeni, da je naše kmetovanje bolj cirkularno. Naše obdelovanje, obdelovalne površine omogočajo, da uporabljamo finančna sredstva skupne kmetijske politike za prašiče, pa te podpore ne dobimo. Vsak mladi kmetovalec v Evropi bi moral kmetovati na takšnih kmetijah. In eh, sama menim, da lahko tako nadaljujem. Sem ena številnih mladih kmetov, ki potrebuje naložbeno podporo. Potrebovali bomo tudi pomoč glede upravljanja s tveganji ali pomoč za marketing ko gre za podjetništvo v hitro spreminjajočem svetu, kjer se moramo soočiti s podnebnimi spremembami, s um, trajnostnimi cili, bomo tudi mi morali biti dejavni na tem področju, ko eh, gre za omejevanje proračuna. Če se sredstva bolj smotrno in učinkovito uporabljajo, temu ne bi nasprotovala. Vendar pa za me pomeni definicija aktivnega kmeta, da je pomoč bolj očinkovito usmerjena, da tisti, ki to pomoč najbolj potrebujejo, finančno pomoč tudi dobijo. To je namreč tisto, kar si želimo, očinkovito skupno kmetijsko politiko. Ko si želimo poenostavljanja skupne kmetijske politike preko digitalizacije, so te opcije tudi odprte. Hvala. Dziękujemy, zdobyła pani dużo... Hvala lepa. Hvala lepa za te zelo zanimive pripombe. In uh, mislim, da nam ni treba tukaj uh, iznajti nič novega. Imamo pomoč na nacionalni in na evropski ravni. Treba je spremeniti pristop k finančni pomoči v državah članica. Zelo težko je namreč izvajati politiko razvoja podeželja in upoštevati celotno zakonodajo. Zato bi bilo dovolj, da bi poenostavili obstoječa orodja in jih prilagodili na potrebe držav članic. Drži namreč, da imamo problem koncentracije zemljišč, istočasno pa velja tudi, da je v južnoevropskih državah problem ravno obraten. zemljišče veliko krat razkosajo zaradi družinskih in tradicionalnih vzrokov. Morali bi ustvarjati večja gospodarstva, zato da bi bili bolj konkurenčni na trgu. Zato pa moramo sprejeti primerne politike in prilagoditi orodja glede na potrebe regij ali držav članic. Rada bi podarila tudi naslednje. Imamo vprašanje kmetijskega modela v Evropski uniji. Zgledovati se moramo po najboljših praksah zunaj Evropske unije. Res pa je, da se moramo držati našega modela kakovosti, trajnostni in tipičnih pridelkov. To je edina vrednost, ki jo imamo v Evropski uniji, predstavnik odbora Reči. Najlepša hvala, hvala za to živahno razpravo. Ne bom uh, se odzival na vse, ne. pri nekaj točkah pa bi ustrajal. No, omenjeno je bilo, da ni eh, vzpostavitev nove kmetije stvar samo privlačnosti sektorja. Eh, veliko je bilo povedanega o, o celotni dinamiki in kakšna je tu vloga eh, javnih služb, ki. Eh, morajo sodelovati pri tem, da eh, ohranjajo podeželje privlačno. Eh, poleg tega pa je bistveno, da kmetje nimajo občutka, da, jih, da so prepuščeni sami sebi in da, pre, da se jih pušča na cedilu. Tisto, kar zahtevamo, pa morda tega nisem izpostavil kot odbor regij, eh, je eh, ruralna agenda, torej agenda za podeželje. Eh, tu se moramo dotakniti česa več kot samo SKP. Potrebujemo neko celostno, bolj evropsko politiko, ki moramo nameniti tudi ustrezna sredstva, eh, kajti le na ta način bomo Eh, dejansko lahko stvari spremenili. Sporočilo komisije eh, deloma govori o tem, eh, ampak nujno potrebujemo nek tak celovit načrt. No, sicer pa, kot rečeno, gre dejansko za to, da se moramo odločiti, kakšno kmetijstvo želimo, kakšen kmetijski medel, kakšno prehrano pravzaprav Eh, eh, no, SKP je skupna kmetijska politika, ne skupna prehranska politika, ampak vendarle je to pomemben eh, element in ga je dobro upoštevati. Je pa tu seveda tudi veliko vprašanje ureditve mednarodne trgovine. Če ne bomo zagotovili boljšega dostopa radikalnih sprememb, Eh, bomo ostali ujeti v neki situaciji, ko bodo kmetije še naprej rasle, cene bodo padale in tako dalje. In za zaključek eh, še, samo še nekaj besed. Eh, SKP bo tudi odraz naših ambicij za Evropo in zato je nujno, da imamo neko SKP, ki bo eh, solidarna in ki bo dejansko omogočala dobro sobivanje vseh. Najlepša hvala. Dobro je, da je predstavnik eh, regionalnega odbora to. Izpostavil definicijo aktivnega kmeta. Uh, Namreč, osebno sem mnenja, da če bomo definirali aktivnega kmeta, bo stopnja zaupanja, da je ta končni prejemnik subvencij dejansko tisti, ki kmetuje in dostavlja dobrine povezane s hrano, kmetijstvom in ostalo. Tako da definicija aktivnega kmeta menim, da je ključna poenostavitev politike, samo pravilno jo je potrebno definirati. Hvala. Dziękujemy. Moje oczy kierują się ku panu dyrektorowi. Najlepša hvala. Gospod direktor Mutis, želite kaj dodati? Uh, thank you very much, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, za to priložnost, da lahko predstavimo naše stališče. Naj začnem s tem, kar vedno trdiva skupaj s komisarjem in to je, kako zelo pomembna je generacijska pomladitev. Ne gre samo za to, da dobimo več mladih kmetov, ampak da pomladimo tudi fizični kapital in znanje in veščine v tem sektorju. Imamo vprašanje, kaj lahko storimo na evropski ravni, kaj države članice lahko dobi, eh, storijo na nacionalni ravni in kaj lahko storijo kmetje na svojem področju. Ne morem se poglobiti v vsa vprašanja, osredotočil se bom samo na, na nekatera. Rad bi se zahvalil za dobre predstavitve mladih kmetov. S strukturnimi spremembami v kmetijstvu, je prišlo do zmanjšanja števila kmetov, zemlišča so se povečala, površina obdelovalnih površin pa se je ravno tako skrčila. Zato vidimo, da prihaja do pritiskov na vseh teh področjih. Če na to pogledamo od zunaj in se ne postavimo na mesto mladega kmeta, vidimo, da gre za vprašanje, ki si ga zastavi vsak mladi kmet. In sem lastnik zemlje, imam dovolj znanja ali veščin. Tukaj imamo zelo dober zgled za to. Potem pa imamo tudi še vprašanje, ki ga ne smemo pozabiti. Kakšne so dolgoročne perspektive v gospodarstvu nasplošno, v sektorju in v regiji? Potem pa imamo še eno vprašanje, ki ga ne smemo pozabiti. Kakšen, kakšna je priložnost, ima strošek zemlišča in delovne sile? Torej, tukaj vidimo, kaj lahko mi popravimo s politiko in česa ne moremo. Imamo mm, neposredna plačila, ki predstavljajo varnostno mrežo za kmete. Če to povežemo z eh, cilji oziroma s kriteriji, kar pomeni priložnost, eh, strošek zemljišča, bolje bo to odražalo, kaj želimo podpreti. Schema za mlade kmete pa se jemo mali del znotraj tega. Tega ne smemo obravnavati kot um, nek sprožilec čudežev, ampak gre za omajen proračun. Pomembno je, da upoštevamo, kaj ni del skupne kmetijske politike ali evropske politike. Prvo obdavčitev. To določa priložnosti za vstop ali izstop. Imamo tudi nacionalno zakonodajo in v državah članicah obstajajo različni zakoni in ureditve. 50 odstotkov zemljišč je v najemu povprečno v Evropski uniji, vendar pa se to povprečje giblje med 15 in 80 odstotki. Situacije se razlikujejo v državah članicah. Potem pa imamo tudi širšo infrastrukturo. Torej, če pogledamo dejstva, moramo potegniti črto med tem, kaj predstavlja jasen problem, ki ga moramo rešiti in kaj predstavljajo dejstva, ki jih najdemo tudi drugot po svetu pa naj imajo skupno kmetijsko politiko ali ne. Pred dvema letoma smo v okviru EXPA v Milanu organizirali delavnico za mlade kmete. Imeli smo deset različnih okroglih mis in eh, jih prosili, da identificirajo tri najpomembnejše prioritete in najpomembnejše probleme, ki jih morajo rešiti. In kot prioriteta oziroma problem nihanja cen se je pojavila samo pri eni mizi. Drugod pa so omenjali dostop do zemlišč in dostop do posojil. Zelo sem bil presenečen, da smo v poročilu računskega sodišča videli navajanje dejstev kot povezavo s politiko povsod po svetu vidimo zmanjšanje števila kmetov. To se dogaja povsod. To ni problem. Problem pa je, če politika to upočasni ali pospeši. Dobili smo študijo, kjer dokazuje, da skupna kmetijska politika igra pozitivno vlogo pri upočasnitvi tega trenda. Izguba delavnih mest v primarnem sektorju se nadomesti z drugimi boljšimi, bolj kvalificiranimi delavnimi mesti na podeželju in v drugih sektorjih. Imamo problem populacijske piramide in to velja za tudi preostali svet. Ne, ne gre samo za problem mladih metov, ampak celotne družbe imamo tudi vprašanja, ki vplivajo na velikost zemljič. Nimamo pa neposredne povezave med večjimi ali manjšimi zemljišči, še to boljše ali slabše za gospodarstvo. Dokazali smo namreč, da imamo lahko manjše kmetije, ki so zelo očinkovite in okolju prijazne, kot tudi velike. Pri ekološkem kmetovanju so najbolj učinkovite večje kmetije oziroma gospodarstva. Nekateri ste omenili orodja. Ne živimo v 50. letih 20. stoletja, kjer smo menili, da vsako orodje služi doseganjemu enem, enega cilja. Živimo v kompleksnem svetu. In v teh okoliščinah moramo identificirati najpomnejši cilj in istočasno zagotoviti, da skupek orodij, ki jih imamo v državah članicah, se uporablja na takšen način, da lahko dosežemo ta cilj. Da pritegnemo več mladih kmetov v kmetijski sektor, moramo jasno vedeti, če to pričakujemo z večjim številom aktivnih kmetov v primarnem sektorju. ne moremo si zamišljati, da bomo v prihodnosti imeli več kmetov kot danes. Sporočilo, ki ga moramo poslati, je, da potrebujemo prisotnost kmetov povsod, na vseh področjih, potrebujemo podeželske regije, ki bodo zmogle ustvarjati nova delovna mesta povezana z prehransko verigo in storitvenim sektorjem, da spodbujemo znanje, veščine, da se osredotočamo na trajnostnost, naj gre za podnebne spremembe okolje, varstvo okolje ali razvoj podeželja. Za doseganje teh ciljev pa moramo kombinirati vse ukrepe, ki jih imamo na voljo. In še zadnja točka, cena zemlišč. Imamo študijo, kjer govorimo o tem, kaj lahko storijo države članice in česa ne morejo. Moramo pa jasno povedati naslednje. Ko imamo širitveni proces in ko se pridružijo nove države članice in ko je prišlo do zadnje širitve, smo vedeli, da bodo potrebovali finančno podporo. Naj gre za pomoč za uravnavo cen, smo vedeli, da bo prišlo do posledic na ceno zemlišč. Vendar pa ni nobene neposredne povezave z prihodki v starih državah šanicah in kapitalizacijo zemlišč. Zaradi več razlogov. Imamo en primer države članice, ki je uravnava vsa plačila in tukaj smo videli regionalne spremembe. Drugod naprimer na izraelskem in na danskem, ki sta zelo tipična zgleda. Cene zemlične izhajajo iz ravni pomoči, ampak eh, so cene odvisne od več drugih dejavnikov. S tem merim predvsem na to, da ne smemo predpostavljati rezultatov analiz, ampak moramo pogledati dejstva. Najlepša hvala za to priložnost. Vystąpienie pana dyrektora. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod direktor. Zelo dober zaključek za našo razpravo. Sedaj bi rad podaril tri zadeve današnje predstavitve bodo zelo koristne za našega poročevalca gospoda Kaputa. Drugič, rade bi prosili Evropsko komisijo, da posredujete vaš vtis komisarju Hogana in da upošteva ta prispevek v naslednji predstavitvi v sredo. Gre nam za prihodnost mladih. In dobili smo zelo dober predlog gospoda Vojcehovskega. Na to vprašanje moramo gledati tako, da imamo pred očmi mlade, uh, in da na to problematiko gledamo dolgoročno, torej da načrtujemo do leta 2040 ali celo do leta 2050, kako lahko pomankljivosti popravimo in kako lahko lahko združimo druge ukrepe, vključno s globalizacijo in s trgovinskimi procesi. Najlepša hvala, šlo je za zelo zanimivo razpravo, zelo zanimive predstavitve smo videli. Najlepša hvala vsem govornikom. In mislim, da so mladi kmetje si že lahko zadovoljni glede tega, kar smo tukaj slišali in da smo se tako poglobili v to tematiko. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. Predsednik Tajani trdno verjame v to, da mora Evropska unija odigrati pomembnejšo vlogo v sodelovanju z Afriko in eh, na konferenci, ki bo v Abidžanu. Zato bomo sedaj dobili predstavitev predstavnikov komisije na to temo. Predstavniki prihajajo iz generalnega direktorata Agri. Je naš direktor in je tukaj reden gost. Imamo tudi predstavnico generalnega direktorata DEFCO. Gre za področje razvoja in razvojne pomoči. Sedaj jim kar predajam besedo. Pozdravljam Johna Clarka in Lord Vamicija. Lepo, da sta tukaj. Ne vem, kdo želi spregovoriti prvi. Izvolite, pisire vaš. Well, thank you, chairman. I... Najlepša hvala, gospod predsednik. Kaže, da govorim pred prazno dvorano. Upam, da se nam bo kmalo pridružilo še kaj kolegov. Gre za zelo ažurno razpravo, ker bo naslednji teden vrh Evropska unija Afrika v slonokoščeni obali. Kot veste, se sedaj odvijajo dramatični gospodarski in socialni dogodki. Populacija se bo povečala za dvakrat do leta 2050 na 2,4 milijarde evrov. Ena milijarda bo predstavnik odstotkov srednjega razreda, 70 odstotkov eh, populacije oziroma prebivalstva bo živelo na podeželju in bo odvisno od kmetijstva. Kmetijstvo predstavlja tretjino afriškega BDP-ja. To pomeni, da mora celina vsako leto ustvariti 18 milijonov novih delovnih mest, zato da bi lahko namestila nove prišljike na trg dela. Kmetijstvo predstavlja zelo pomembno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in tudi prispeva k gospodarski transformaciji. Pomembno je, da dobimo dober politični okvir in da razvijemo agroživilski sektor. Gre za regijo, kjer je obdelovalnih površin še vedno zelo veliko. Odvisni so tudi iz, od izvažanja blaga in surovin. Kako lahko prispevamo k kmetijskemu razvoju? Kaj počnejo v Afriki za pomoč mladim kmetom? Kot prvo je, da zagotovimo, da naša kmetijska in trgovinska politika podpira kmetijstvo v Afriki. V zadnjih letih smo sprejeli veliko reform v skupni kmetijski politiki, zmanjšali smo intervencije. Politika je bolj tržno usmerjena in odpravili smo ukrepe, ki izkrivljajo trg. imamo tudi zelo sobodno trgovinski režim, ko gre za izvažanje živil preko preferenčne scheme in vse razen orožja. Države AKP uživajo brezcarinski dostop na evropski trg 500 milijonov državljanov. Imamo tudi asociacijske partnerske sporazume, ki omogočajo obsežno partnerstvo na področju kmetijstva med Evropsko unijo in Afriko, izključujejo strateške sektorje, otroško delo in mladi kmetje, bolj podjetni proizdelovalci živil sodelujejo tudi v procesih izvoza v Evropsko unijo. Delovna mesta na tem področju so bolje plačena kot drugot. Rezultat naše trgovinske politike v Afriki smo največji izvoznik in uvoznik živil v Afriki. Pomembno pa je, da čim več uvozimo iz Afrike in iz najmanj razvitih držav uvozimo več kot ZDA, Kitajska, Rusija, Kanada in Japonska skupaj. In to je zelo pomembna statistika. Spodbujamo mlade kmete preko politik in razvojne pomoči. Do pred približno petimi leti je bil kmetijski sektor meter zapostavljen na koridorih moči. To sedaj ni več tako. Afriške države sedaj priznavajo, da je kmetijski sektor zelo pomemben dejavnik pri ustvarjanju delovnih mest in rasti. Sedaj se osredotočamo predvsem na primirne politike v okviru G20 in G7. Smo sprejeli veliko politik, ki se osredotočajo na Afriko. SKP je dober model za integracijo trajnostnih praks v Evropi in za ohranjanje preživetvenih možnosti na podeželju. SKP je izhodišče za katero koli državo ali regijo, ki želi razviti agroživilski sektor. Sodelujemo tudi z Afriško unijo, zato da skupaj razvijemo njihove sposobnosti na področju kmetijstva, da bi kmetijstvo postalo privlačno za mlade. Kot smo ravno kar slišali, kmetijstvo moramo posodobiti z vele podatki, z tehnologijami IKT in z dodano vrednostjo in vključevanje kmetov v prehransko verigo. Mladi kmetje so bolj dovzetni za tehnologijo, to je jasno. Gre za profesionalizacijo kmetov v Afriki, da ne bi šlo samo za kmetijstvo, za preživetje, ampak da bi dobili mala in srednje velika gospodarstva, ki jih vodijo podjetnice ali podjetniki. Evropa za Afriko mora dobiti večji dežek, delež v prehranski verigi. To pomeni boljše politike, bolj organizirano politiko in udeležbo v prehranski verigi. To je velik problem za Evropo in še večji za Afriko. Moramo se znebiti prepričanja, da so živilska podjetja in kmetje v sporu. Uh, moramo upeljati spremembe v tej miselnosti. Kmetijstvo mora postati, postati bolj privlačno za mlade kmete v Afriki. To so vprašanja znotraj sodelovanja z Afriško unijo. Priznavamo namreč, kako zelo pomemben je agroživilski sektor za zmanjšanje revščine, za večjo živilsko varnost in želimo poglobiti sodelovanje z Afriško unijo in za bolj učinkovito porabo sredstev. Torej, izboljšati moramo politike in to podpreti z razvojno pomočjo, o čemer vam bom govoril Lenard. Naj vam navedem nekaj primerov in pobud, ki jih izvajamo skupaj z Afriško unijo. Sprejeli smo ukrepe za zmanjšati socialno izključenost na podeželju, podpiramo IKT industrijske in tehnološke parke v afriških državah, podpiramo afriško deležbo raziskovalcev v raziskovalnih projektih znotraj obzorja 2020, podpiramo mala podjetja v agroživilskem sektorju. Sedaj pregledujemo pilotne projekte za izobraževanje mladih afriških kmetov v sodelovanju z organizacijami mladih kmetov Evropske unije, kot tudi schemami za izmenjavo mladih kmetov. Želimo tudi izboljšati dodano vrednost na področju kmetijstva in živilskega sektorja v Afriki. To bomo podprli naslednji teden tudi preko podpore kakovosti in geografskih zaznaš v Afriki. Je velika tradicija na tem področju in to bo pomenilo dodano vrednost izdelkom, da ne bodo izvažali samo surovin treba je tudi odpraviti zamaške in ovire za investicije. Poleg sodelovanja med vladami želimo tudi poglobiti sodelovanje v zasebnem sektorju na področju agroživilskega sektorja, spodbujamo nove odnose, nova partnerstva, investicije, med podjetji in kmeti. V Afriki želimo spodbuditi evropska podjetja, da vlagajo v živilska podjetja in v kmetijstvo v Afriki. Naša podjetja želijo investirati v Afriko. Naslednji teden gremo v Abidžan skupaj z organizacijo Food Drink Europe, da bi vzpostavili bolj strukturno partnerstvo med afriškim in evropskim agroživljenjskim sektorjem. To seveda mora potekati odgovorno, ne sme priti do razgrabitve zemljišč, sodelovati morajo tudi manjši deležniki. Naš kolega vam bo razložil tudi, kakšen je evropski investicijski zunani načrt. ki ga bodo uporabili investitorji za podporo neposrednih investicij. To pomeni, da potrebujemo prave politike in spodbude za zasebne investicije. To ji pomeni veliko spremembo v razvojni pomoči za Afriko v zadnjih petih letih. Sedaj govorimo o partnerstvu, ne o neokolonialistični pomoči darovalk in prejemnic. Jasno je, da potrebujemo boljše politike za spodbujanje agroživilskega sektora in če bomo to dosegli na vrhu, bo to velik korak naprej. V Afriki leži ogromen potencial za rast in delovna mesta. torej palacijsko eksplozijo lahko spremenimo v priložnost. Mladi kmetje bodo v središču teh dogodkov in razvoja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Dobro je, da ste omenili tudi vprašanje mladih kmetov. Zdaj pa prosim gospoda Micija z generalnega direktorata Devko, da spregovorim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Vedno mi je v veselje priti v vaš odbor. Zdaj mineva eh, eno leto, odkar sem zapustil eh, generalni direktorat Agri, ampak tudi to je odraz eh, sinergije med delom različnih služb znotraj komisije, ki zdaj tesno sodelujejo zlasti glede na to, da se približuje zasedanje na vrhu. Eh, močna delegacija komisije bo šla v Abidžan. V ponedeljek bo velik dogodek, je poslovni forum EU Afrika in to bo nekakšen povezovalni element, kar zadeva razvoj zasebnega sektorja. Menimo namreč, da je zasebni sektor bistven za rast in zaposlovanje, zlasti glede na to, da je tema vrhovnega zasedanja eh, naložbe za vzdržno prihodnost. Mislim, da ne moramo govoriti o vzdržni prihodnosti v, v Afriki, če ne bomo zagotovili vzdržnih eh, delovnih mest, vzdržne rasti in eh, pri tem upoštevali tudi enakost med spoloma. Tu je ključno področje, s katerim se bomo ukvarjali v Abidžanu. In če si pogledamo prednostne naloge za prihodnji teden, lahko govorimo o štirih ključnih pogod, eh, področjih. Najprej so tu naložbe v eh, ljudi, tehnologijo, znanja in spretnosti, potem je tu povečanje odpornosti, miru in varnosti, tretjič upravljanje z mobilnostjo in migracijami in četrtič mobilizacija naložb v strukturno transformacijo Afrike. No, če se navežem na to, kar je prej povedal John, moramo zauzeti bolj celosten pristop eh, do vprašanja mladih na afriški, na afriški celini. Eh, večkrat smo obiskali eh, celino v zadnjih mesecih eh, v okviru običajnih projektov sodelovanja. Imamo eh, um, precejšno vojnico v višini skoraj 9 milijard eh, v okviru našega generalnega direktorata in večinoma gre tu za države podsaharske Afrike. Ne gre pa tu samo za vprašanje denarja, ampak gre tudi za vprašanje ustreznega političnega okvira, eh, ustreznega upravljanja. Potrebujemo projave politične signale in bistveno je, da mlade pritegnemo tudi v sektor kmetijstva in eh, živelj. No, kar zadeva naložbe v ljudi, eh, so tu cilji jasni in upamo, da bodo ti prihodnji teden potrjeni. Jasno je, da se mora agenda osredotočati na eh, spretnosti, na znanja, na usposabljanje, na prekvalifikacijo in vedno znova, kadar se sestajamo z. Eh, kmetijskimi ministri so v ospredju eh, podporne storitve. Podporne storitve so ključne za kmetovanje in tudi raziskave za razvoj so bistvene, sistemi inovacij, ki se morajo sveda odzivati na izzive, zlasti podnebne spremembe. Prihajamo iz Bona, z konference COP. Eh, in eh, približujemo se eh, Parizu decembra in zdaj je pravi trenutek, da podrobno govorimo tudi o tem, kako se prilagoditi podnebnim spremembam in kako uporabiti vse kmetijske inovacije tudi zato, da bomo mlade pritegnili v kmetijski in živinski sektor, ki mora biti prilagojen podnebnim spremembam. Dva velika izziva, tudi eh, dve veliki zahtevi za financiranje sta povezani s škodljivci in boleznimi. Najprej tu bolezen, ki vpliva predvsem na žitarice in koruzo. In uh, potem je tu še bolezen uh, malih prežokovalcev, ki pliva zlasti na uh, ovce in koze. Tu se pogovarjamo s FAO in OEI, zato da bi videli, kaj lahko ukrenemo dejansko v zvezi s tema dvema boleznima oziroma škodljivcema. No, odpornost je ključna, kajti ne moremo govoriti o prihodnosti za mlade, če nimamo načrtov, kako okrepiti odpornost. Skupaj s številnimi partnerji, eh, FAO in drugimi, in e, na mednarodni ravni tudi ZDA leto, letno objavimo poročilo o e, prehranski krizi. In e, seveda moramo tesneje sodelovati s humanitarnimi službami za to, da zagotovimo sinergijo na tem področju ter da zagotovimo hitro ukrepanje in hitro opozarjanje. Poskušamo upraviti vse, kar imamo na voljo na področju eh, IKT, imamo povezave tudi s skupnim raziskovalnim eh, središčem in poskušamo nekako napovedati vsa potencijalna tveganja na področju podnebnih sprememb, eh, naprimer El Niño ali kaj podobnega in nekatere. Um, Napovedi kažejo precej negativne obete za prihodnje mesece, kar je bilo tudi že objavljeno v medijih. In seveda je ključno, da imamo prava politična urodja in prave instrumente eh, ter prave oblike upravljanja s tveganji za to, da bodo mladi, zlasti kmetje v Afriki, lahko se prilagodili na ta tveganja mobilizacija naložb. Eh, John je omenil potrebo po eh, celostnih politikah. Eh, uporabljamo seveda vse že obstoječe instrumente in platforme, tudi KADEP. KADEP je za nas ključna vstopna točka. Tu gre za eh, nacionalne akcijske načrte in eh, to so načrte, ki so jih razvile in jih upravljajo države same. Želimo pa tu uh, pristop, ki bo temeljil na sodelovanju več deležnikov, ki bodo sodelovali pri oblikovanju politik. To mora vključevati tudi mlade in pa ženske in ženske voditeljice. Pred nedavnim smo objavili dokument eh, o tem, kako zagotoviti enakost med spoloma v načrtovanju varnosti prehrane, v našem lastnem načrtovanju, pa tudi o tem, kako mlade pritegniti v eh, kmetijstvo ter spodbujati naložbe v kmetijstvo. No, in s tem prehajam na evropski. Eh, naložbeni načrt. Veste, da je to pravzaprav nekako vodilna pobuda za nas eh, na področju spodbujanja zasebnih naložb. Poskušamo eh, spodbuditi pionirske vzdržne naložbe. Ponujamo ne samo novo jamstvo preko sklada za trajnostni razvoj, ampak eh, želimo zagotoviti naložbe v kmetijstvo in razvoj podeželja, Eh, kajti tista, to sta področji, kjer eh, je zelo težko prepričati komercialne banke in vlagatelje, da eh, se lotijo naložb. To je nujen predpogoj, če želimo ustvariti dejanske priložnosti za nove podjetnike in zlasti za mlade. To bomo pospremili tudi še z dodatnim financiranjem, ki eh, pokriva politično in tehnično podporo, to sta tretji in četrti stebr naložbenega načrta in cilj je seveda izboljšati splošno podjetniško okolje ter eh, razvoj eh, projektov, ki so vredni naložb, zato da bi ustvarili neko dinamiko in industriali, industrializacijo, ki pravzaprav zaenkrat manjka v večini Evrop afriških držav. Eh, John je omenil tudi zamisel za uh, sodelovanje s uh, evropskimi uh, živilskimi uh, živi, podjetji in tu bomo spostavili platformo, s katero želimo okrepiti dialog med afriškim in evropskim zasebnim sektorjem, kajti oni so tisti, ki lahko najlažje prepoznajo uh, priložnosti in tudi ovire za naložbe. E, tu bo zamisel ta, da želimo uporabiti 4,1 milijard evropskega denarna za to, da zagotovimo mobilizacijo in e, vzvodje v razmerju 1 proti 11 za, skor za skoraj 40 milijard novih naložb. In e, če bo vse delovalo, bo učinek vzvodja zelo prisoten in opazen tudi na terenu. Ne moremo zagotoviti eh, blaginje na eh, podeželju, če nimamo bolj celostnega pristopa k naložbam na splošno. Zato bomo poleg kmetijstva obravnavali tudi eh, številne druge teme. In tu bomo v Abidžanu sprožili nov program naložb od trajnostnih mest, do mladih podeželja. Skratka, eh, želimo seveda zagotoviti, da se mladi ne bi eh, selili ali v sredozemlje ali pa eh, v predmestja velikih mest na jugu Afrike. Torej, želimo ustvariti sekundarna mesta, želimo preoblikovati podeželje ter zauzeti bolj teritorijalen pristop do razvoja podeželja. Eh, želimo se izogniti tradicionalnemu pristopu, ki smo ga poznali iz preteklih desetletij. Potem digitalna agenda. Mlade moramo pritegniti z živahno digitalno agendo, ki vključuje GSM, torej mobilno tehnologijo, ki je zdaj dostopna v številnih afriških državah eh, tudi, eh, in je tudi relevantna za kmetijstvo, potem pa so tu še satelitski sistemi, elektrifikacija ter spodbujanje MSP-jev. John je omenil vrednostne verige težave, o katerih eh, smo govorili eh, na področju preglednosti cen, eh, so pereče in so še bolj kompleksne in zapletene v afriških eh, skupnostih. Postopoma moramo opustiti pristop na eh, podlagi dobrin. Eh, Geografske označbe so ena od možnosti, obravnavali pa bomo tudi vrsto specifičnih dobrin in surovin. Eh, naprimer, eh, imeli bomo specifičen dogodek, ki bo namenjen kakavu in eh, eh, govorili bomo o tem, kako okrepiti vrednost z zdržnimi schemami. Tu govorim o ekološkem kmetovanju, o vključujočih vrednostnih verigah, ki bodo prinesle več vrednosti za kmetovalce. Med drugim bomo enako naredili tudi kar zdeva kavo in eh, bombaž ter za nekatere druge proizvode. Eh, kot omenjeno, potrebujemo tu celosten pristop. Eh, seveda, dostop do zemlišč ali preko naložb ali preko najemanja bo tudi sestavni del načrta. In pa ne na zadnje, omenjali ste G7 in G20. Nadaljevali bomo z delom na tem področju, zlasti uh, po berlinski listini o mladih na podeželju in o zaposlovanju na podeželju. Tu bomo eh, s tem delom eh, bo zdaj nadaljevalo argentinsko predsedstvo. Tesno sodelujemo tudi z agencijami v Rimu, FAO, IFAT in pa, kar je eh, ravno tako pomembno, več spremljanja in boljši nadzor nad našimi ukrepi. Eh, pomembno je, da pokažemo, kakšen učinek smo dosegli, tako da kadarkoli se odločimo za eh, širši obseg naložb, bomo jasno vedeli, kje so naši ukrepi najbolj učinkoviti. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod direktor. Zdaj pa odpiram razpravo za poslance. Gospod Agnjo je prvi. Hvala lepa. No, ne bom eh, govoril o slonu, ker govorimo o Afriki, ampak vendarle je tu nek slon v dvorani, ki ga nihče ne omenja in to je vpliv. Eh, kitajske kolonizacije Afrike. Povsod so kupujejo ogromna zemlišča, prevzemajo nadzor nad eh, rudninami. To je realnost, to se dogaja. Ali Evropska unija ali Evropa sploh še lahko igra kakšno vlogo v Afriki? eh, lahko eh, se posipamo s pepelom zaradi kolonizacije pred desetletji, ampak po drugi strani pa je tu Kitajska, ki gre še dlje. Oni obravnavajo eh, Afriko kot svoj zasebni vrtiček. In zato sprašujem komisijo, ali eh, ste se soočili s Kitajsko v svojih načrtih za Afriko. Eh, Eh, če se še niste, se boste prejeli slej morali in vprašanje je, kdo bo zmagal. Eh, no, eh, zdi se, da Afričani sami enostavno ne morejo zagnati ustreznih procesov kljub vsem zmogljivostih, ki jih imajo. In sprašujem se, zakaj nismo omenjali kitajske in če jo že omenimo, kaj bomo ukrenili glede tega. Najlepša hvala, gospod Flanagan. Hvala lepa. Gre za zelo zanimivo temo in ta je zanimiva iz številnih razlogov. Najprej zato, ker redno govorimo o begunski krizi in o tem, kaj bomo ukrenili. In nasplošno eh, eh, se pač poskušamo odzivati na to, kar se dogaja. Vi pa govorite o tem, da moramo biti proaktivni. No, morda eh, vse podrob, vseh podrobnosti o tem, kako. Eh, se bi tega lotili, še niste predstavili, ampak eh, temeljne zamisli so smiselne. Sam prihajam iz Irske, kjer že eh, sto let pravzaprav upada prebivalstvo. 19 od 20 članov moje družine se je preselilo v London. Že prej je ogromno ljudi zapustilo naš otok. Eh, pa niso odšli zato, ker jim ne bi bilo všeč vreme, pokrajina ali pa sosedje, ampak so odšli zato, ker niso imeli izbire. In če bi se stvari doma izboljšale, bi ostali doma. Na srečo so se stvari izboljšale in ljudje imajo zdaj občutek, da lahko ostanejo. Kaj podobnega se mora zgoditi v Afriki in v tem je rešitev. Ampak ko eh, imamo tako pomembno predstavitev, je so tu v dvorani samo trije poslanci. Ne vem, ali imamo kakšen eh, sistem eh, sklepnosti ali kak, kako rodje, da zagotovimo, da bodo uh, ljudje prišli. Mm, za 300 evrov na dan bi se ljudje res lahko prikazali, ne vem, kje so. Pa ni pošljal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 približno dvakrat več ljudi živi, kot jih živi v Evropi. Napovedi so jasne, da bo tam 2050-2060 ta celina imela štirikrat več ljudi, kot jih ima danes eh, Evropa in da igra usoda Afrike, ima usoda Afrike velik pliv na, v bistvu, na celotno svetovno populacijo. Eh, sam tudi smatram, da je Evropa in pa tudi celotno razviti svet na nek način ima to odgovornost nalogo, da pomaga tej celini, ki je v največjih težavah danes. E, nisem pristaš tega, da prihajamo v Afriko nazaj kot kolonialisti, kot smo to počeli stoletja nazaj, ampak pa še v prejšnjem stoletju, ampak da resnično najdemo sistemsko, sistematično pomoč, s katero bomo pomagali tistim, ki e, bodo ta kontinent razvili, se pravi ljudje, ki bivajo tam. In tu so ta usmeritve, ki jih imate tako najprej bazično na kmetijstvo, na proizvodni hrane, na izobraževanju, na mladih, na ženskah, so te usmeritve, s katerimi bomo zagotovo lahko odgovarjali potem na te velike najprej politične izzive, ki so danes v Afriki še zelo veliki, prav tako tudi klimatske in pa to, kar na nek način pri problemi, ki prehajajo tudi v druge dele sveta, se pravi tudi migracijske tokove pravim najti moramo trajnostno rešitev se približati kontinentu pomagati spostaviti neke procese ki bodo ta kontinent eh, tudi razvile in eh, upam da bo skozi to pot po tej poti tudi ta zunanja politika evrope toliko modra toliko dobra da bo vpliv oziroma naša vloga v afriki tudi politično vsaj tako velika kot je naš delež eh, v teh razvojnih pomočeh žal v tem nismo največkrat najbolj spretni oziroma mogoče celo eh, nimamo pravih politik, vendar pa prav je, da tudi Evropa skozi eno trajnostno obliko pomoči Afriki najde tudi eh, svoje politično mesto v Afriki, da se bo potem tudi ta kontinent lahko eh, dobro razvijal v naslednjih desetletjih. Ještě možná to E, na svetovnem dnevu živnosti, tudi. Hvala lepa. No, ob svetovnem dnevu hrane 16. oktobra e, je v Rimu papež Frančišek povezal preseljevanje in begunce z vprašanjem razvoja gospodarstva, z dostopom do infrastrukture, z dostopom do vode in izpostavil je, da bi to bila najboljša oblika pomoči. Kaj ti pogosto mi kot eh, avtori skupne kmetijske politike slišimo, da SKP, ki podpira naše kmetijstvo, negativno vpliva na razvoj kmetijstva, naprimer v afriških državah. Tako da. Pomoč in podpora bi morala iti v to smer. Eh, tako da bi v kar največji meri v Afriki lahko razvijali proizvodnjo, da bi ustvarili pogoje za boljše izobraževanje in usposabljanje. In da bi na ta način ljudem, ljudi naučili, kako ribariti, ne pa jim dali ribe. No, v tem kontekstu je potrebno obravnavati tudi politične probleme, kar zadeva dostop do zemlišč, vode, pa tudi vprašanja, kot so naprimer bolezni. Tu morajo biti naši ukrepi jasni in na ta način lahko vplivamo na razmere na celini. No, Eh, veliko zanimivih tem se odpira na tem področju. Gre za globalne spremembe, za spremembe na trgih. In mislim, da Evropska unija sodi med tiste mednarodne organizacije, ki so zelo napredne, kar zadeva razvojno pomoč. In menim, da se bomo na to temo še vrnili. Eh, zdaj pa bi vas prosili, da se odzovete na vprašanja, ki so bila zastavljena in komentarje, ki smo jih slišali. Eh, veseli me, da je z nami tudi gospa Magines in zdaj dajem besedo zopet predstavnikoma komisije. Najlepša hvala. Na kratko se bom odzval na tri eh, točke, kar z, torej na tistega slona v dvorani, eh, na preseljevanje in na razvoj. Ja, Ja, prav imate, gospod Agnjo, gre za uh, resno vprašanje, ki se ga ne lotevamo neposredno v komisiji ali Evropski uniji. Ne vem, če lahko domnevamo, da eh, so vsi kitajski vplivi v Afriki negativni, nekateri pa nedvomno so del njihove prisotnosti, eh, je, gre na račun zasebnega sektorja, po drugi strani pa gre tu tudi za naložbe kitajske vlade. Določene naložbe so seveda koristne. Kitajska zagotavlja veliko infrastrukture, železniške povezave, pristanišča, kar seveda koristi afriškim državam. Je pa verjetno res, da nekatere naložbe in vidiki prisotnosti Kitajske so negativni gre za uh, velike kmetijske obrate, ki uh, proizvajajo uh, eno samo surovino za izvoz in to krepi uh, varnost oskrbe s hrano za Kitajsko, ne pa afriških držav, kjer se to dogaja. In te naložbe so včasih uh, seveda posledica političnega vpliva velike države v majhnih državah. V okviru G20 uh, si zelo prizadevamo za dogovor med državami, ki vključujejo Kitajsko o tem, kako pomembne so odgovorne naložbe v Afriki. Obstajajo pravila in smernice OECD in druge, ki opredeljujejo, kaj bi vlagatelji naj počeli in česa ne. Uh, Eh, kitajska vlada nadzoruje svoje vlagatelje, ki naj bi eh, spoštovali te smernice in ko je Xi Jinping pred nekaj leti bil v Afriki, kot veste, se je opravičil za ravnanje nekaterih kitajskih podjetij v preteklih letih in eh, napovedal, da bo poskušal to popraviti ali je kaj od tega dejansko storil, pa iskreno rečeno ne vem kar zadeva odnos Evropske unije in Afrike eh, ter odnose z Afriško unijo, um, se bomo na vrhu prihodnji teden uh, lotili priprave smernic, ki naj bi jih uh, podpisale tako vlade kot zasebni sektor glede tega, Eh, kakšno je odgovorno ravnanje vlagateljev in eh, glede upravljanja in pogojev, ki naj bi jih afriške države zagotovile za to, da bodo pritegnile ustrezne naložbe. Upamo, da bo to torej pomemben korak naprej in da bomo na ta način pokazali, da je v interesu afriških partnerjev, da spodbujajo odgovorne naložbe. Eh, na mesto eh, nekoliko špekulanskih naložb eh, Kitajske in nekaterih bližnjovzhodnih sil. No, tudi poslovni modeli so na dnevnem redu. Eden od načinov, kako odpraviti migracije je ustvariti delovna mesta na podeželju. Eh, kmetijstvo je zelo delovno intenziven sektor v Afriki, vsaj trenutno in dejansko bi ta sektor lahko eh, ustvaril toliko delovnih mest, da bi lahko ustavil odtekanje ljudi. Na, trg, na vrhu v Valeti in v okviru razvojnih načrtov Evropske unije je razvoj podeželja ključno področje, naprimer v Nigeriji, na afriškem eh, rogu in v drugih afriških državah in gre za enega od poglavitnih načinov, s katerimi se želimo boriti proti migracijam. Potem učinek eh, SKP, eh, o tem ste govorili vi, gospod predsednik. Veliko ljudi nekako 20 let zaostaja za časom, ko trdi, da Eh, SKP ogroža kmetovanje v Afriki. To danes ne drži, morda je to držalo 20 let nazaj, ko smo imeli izvozne subvencije za perutninarstvo, naprimer, eh, kar je vplivalo na kmete v Gani in nekaterih drugih zahodneafriških državah, ampak to je stvar preteklosti. In zaskrbljujoče je in eh, dokazuje, da ne znamo dobro komunicirati, da smo še letos uh, slišali Kofija Anana, ki bi lahko vedel kaj več uh, in ki je trdil, da je SKP tako uh, uh, obsežna, da omogoča vsaki evropski muhi, da leti po svetu v prvem razredu. To je zelo glasna izjava avstralskega ministra za trgovino, ki je postala nekakšna medijska krilatica in se je uveljavila, ampak celo uh, gospode Silva, eh, pred, vodja FAO, je v nedavnem govoru govoril o negativnem učinku SKP na razvoj in glede tega smo ga uh, popravili in potem je sam dejal, da so ga napačno citirali. Uh, Skratka, kar nekaj dela moramo še opraviti pri tem, da bolje pojasnimo, kako deluje trenutna SKP. Ne samo, da nima negativnega učinka, ampak ima dejansko pozitiven učinek, kajti del SKP zadeva tudi uvoz proizvodov iz te regije. In morda boste presenečeni, številne države vidijo v tej politiki vzor Eh, in eh, neko vodilo pri oblikovanju dolgoročnih politik za posamezne države. Hvala. Um, uh, Najlepša hvala. Rad bi se strinjal s tem, kar je povedal John. Ne samo zato, ker sem že teh deset let v DG Agri, ampak resno mislim, da moramo storiti več, ko gre za komuniciranje in za naše javne predstavitve. Veliko je še skepticizma. In eh, prav zato je to pomembno, da se pravilno predstavljamo. Namreč dinamika v zadnjih letih se spreminja. Gre tudi za vlogo izvoza, ko gre za Azijo in Brazil. Na tak način se. Eh, izvaža določeni del eh, lokalne proizvodnje. Prav zato je tako pomembno, da dobro pripravimo komunikacijo in strategijo komuniciranja tudi ko gre za um, agendo za trajnostni razvoj. Kar se tiče Kitajske, pravkar sem prišel iz sestanka in uh, Kitajci gradijo most, ki uh, bo stal 800 milijonov dolarjev in bo povezal Maputo. Torej, oni so jasno pustili svoj eh, odtis v teh državah. Če si ogledamo Mozambik in njihov indeks razvoja, je Mozambik med desetimi najbolj revnimi državami na svetu. 800 milijonov dolarjev, ki so, bile, ki so bili vloženi v most, to je ogromen znesek. Mozambik eh, ima približno 2500 km dolgo obalo. Poleg tega je tu velika možnost za industrializacijo. Veliko potencijala torej. Res je, da so Kitajci že zauzeli dele Mozambika, torej da so se tam stacionirali, ampak mi jim želimo pokazati izboljšani poslovni model in ne poslovni model, ki ga afriškim državam prodajajo Kitajci. Torej, poslovni model, ki uh, jih opolnomoči, ki daje lokalnemu prebivalstvu moč in pristojnosti in da so delovni pogoji tam potem res dobri. Pravkar smo zaključili razpravo z evropskimi finančnimi posredniki. Gre za posrednike, ki eh, posredujejo med nami in med tistimi, ki bodo gradili mostove z dobrimi projekti. Kaj so povedali? Pravijo, da če Evropa ustraja na visokih socialnih in okoljskih standardih, potem je težko najti dobičkonosne projekte v Afriki. Zakaj? zato ker bodo te zahteve zelo zahtevne za majhne skupnosti. Drugi pa pridejo z bolj preprostimi modeli. Ampak naš model je tak, kot je, lahko ga malce prilagodimo, ne bomo pa popuščali tako, da bi eh, sedaj se izognili vsem standardom, ki so nam pomembni. Ne moramo kar tako pozabiti na to. Kot je povedal John, edini forum, v katerem komuniciramo z Kitajci. Torej, ko sem bil v Mozambiku, niso, pri, ni tam prisotnih veliko evropskih držav. Tam so Turčija, Kitajska in Indija. To so ključni akteri ne samo pri kmetijstvu, tudi pri gradni, razvoju in tako naprej. Te tri države so res glavni akteri v Afriki. In znotraj konteksta G20 moramo zato začeti z bolj sistematičnim dialogom z Turčijo, Indijo in Kitajsko. Predvsem glede tega, kakšen bo model in način postopanja tam, pa tudi glede tega, za kakšna načela se mi zauzemamo. Za kateri kot je Afriška unija moramo začeti razpravo o tem, kateri model je najbolj primeren za Afriko v naslednjih 20 ali 30 letih. Potem pa še eh, izvorni problemi. Opravili smo veliko analiz glede tega, kaj je prisilno preseljevanje in kaj so gospodarski premiki. V južnih delih Afrike vidimo, da se veliko ljudi seli v Južno Afriko. Le malo ljudi od tam eh, gre preko preko sredozemlja, torej veliko emigracij proti jugu, ampak mladim želimo ponuditi priložnost, da se zaposlijo v svoji lokalni skupnosti. Zato pa potrebujemo dobro upravljanje, dobro vodenje in močne modele. Tega pa mladi v svojih državah pogosto ne najdejo. No, pa še zdravje in, in hranilna vrednost živil. Namreč ni mogoče, da bi imeli dobro delovno silo, če ne bomo imeli zdravega prebivalstva. Torej, prvih tisoč dni v življenju nekega otroka je izjemno pomembnih in zato povdarjamo hranilno vrednost živil. Tu smo se zavezali za 3,5 milijarde evrov v ta namen. Imamo tudi mehanizem sledenja hranilnih vrednosti. V Mozambiku je to namreč velik problem. Težko je pridobiti dobro delovno silo, če otroci niso dobro razviti. In prav zato tako poudarjamo hranilno vrednost živil, ki, mora, ki se mora izboljšati, eh, če želimo tam karkoli spostaviti. Hvala. Najlepša hvala. tej temi se bomo gotovo še vrnili v naslednjih sestankih. Storili bomo vse, kar lahko za razvoj te regije. To je tudi eden izmed ciljev Evropske unije, da podpremo razvoj in ohranimo določene vrednote. Ne želimo si dominirati nad neko regijo, ne želimo Eh, zakupiti vseh zemljišč tam ali kaj podobnega. Ta vizija Evropske unije je nekaj, kar v svetu razumejo in cenijo. O tej temi bomo gotovo eh, govorili tudi v eh, STO v Buenos Airesu. Kolegica McGuinness je tudi tukaj in ona bo sodelovala na tem vrhu v imenu našega odbora. Torej, tema ni zaključena, k temu se bomo gotovo vrnili. Pogosto namreč slišimo kritike glede skupne kmetijske politike. Gospod Clark je povedal, da situacija v tem trenutku ni namenjena temu, da bi bila SKP proti razvoju ali pa proti razvoju Afrike. Madame Mergine, se ena minuta izvolite. Ja, pridružila bi se temu, kar ste povedali. Izjemno pomembno je, da popravimo napačne predpostavke, naprimer, da SKP povzroča probleme za svet v razvoju. Namreč SKP smo spremenili. Spremenili smo sklade in sama sem obiskala veliko afriške države v času, ko je SKP res negativno vplivala na njih. Ampak eh, priznati moramo napredke, ki smo jih eh, izvedli z našimi reformami in hvala, da ste to izpostavili. Mislim, že vypoveď pani prezident je z dobrim. To je res dober zaključek naše današnje razprave. Najlepša hvala predstavnikom komisije, hvala tudi eh, vam vsem. Odlično je bilo, da smo danes opravili to razpravo in mislim, da bomo pripravili tudi bolj obširni zaključek, ki ga bomo razposlali vsem poslancem. Danes jih žal ni tukaj iz čisto objektivnih razlogov, namreč ponavadi ni tako prazna dvorana kot danes. Še enkrat najlepša hvala vsem skupaj. Nisem videl nobenih komentarjev glede eh, zapisnika sestanka koordinatorjev. Tako da, če nihče drug nima nobenih pripomb, potem je zapisnik sprejet. Toliko za danes. V sredo 29. novembra imamo sestanek ob sedmih z komisarjem Hoganom. Ta bo predstavil sporočilo komisije o SKP po 2020. gre za sporočilo, potem pa bomo spregovorili tudi o našem predlogu, kasneje bodo prišli zakonodajni predlogi in tako naprej. Maja bomo pripravili tudi nekaj proračunskih predlogov, torej to so naši načrti. Zapomnite si torej v sredo 29. novembra ob sedmih. Sprejeli smo priporočila koordinatorjev. Tako, sedaj pa zaključujem. Najlepša hvala vsem in varno pot domov. Tako, zaključujemo. Se vidimo naslednji teden. Thank you very much.